Buenas tardes. Vamos a empezar con la. Lepo pozdravljen, začeli bomo s današnjo sejo. Želel sem malce počakati, zato da pridejo vsi člani odbora, zato ker imamo danes zelo pomembno predstavitev, ki smo jo hitro predstavili Evropske prireditve za mlade. Maja. 2014 je Evropski parlament organiziral dogodek za mlade. Tam smo zbrali nekaj zelo dobrih idej in predsedstvo se je odločilo, da bi morali nadaljevati s temi idejami in jih izvajati. Zato smo danes povabili tri mlade evropejce, ki bodo predstavili svoje ideje, ki so jih izdelali skupaj s svojimi kolegi. Z nami je Miroslav Hanoš, Madiha Mehdog iz Danske in pa Majer iz Avstrije. In ta dogodek so naznanili preko mreže za mlade. Mladi nam bodo sledili preko interneta, sodelujo lahko preko Twitterja z hashtagom e-hearings. Zakaj to imenujemo hitra predstavitev? Zaradi tega, ker nas še posebej zanimajo mladi, osredotočali se bomo na mlade in na njihove ideje. Zato bi vas prosil, da s svojimi prispevki ne prekoračite 90 sekund. Na začetku bo vsak od naših mladih gostov predstavil svoj prispevek, potem bosta dobila besedo dva poslanca za eno minuto, to bomo ponovili dvakrat. Predstavili bomo skupno šest idej. Če nam bo to uspelo, potem mislim, da bomo do besede prišli vsi. Torej, prvi sklop, skupna obramna politika in pa vojska. Prvi ima besedo. Committee, uh, Gospod Hajnoš, najlepša hvala. Z veseljem smo prišli k vam, da vam poročamo o dogodku iz Štrasbura. In predstavili naše ideje. Evropejci si želijo demokracije in svobode. Moramo seveda zagovarjati našo kulturo in mir. Ne potrebujemo skupne vojske, ampak potrebujemo zavezništvo evropskih vojsk in pa tesno sodelovanje. Zato bi lahko skrčili finančni proračun in pa finančno zavezništvo, ki bi jo podprla Evropska unija. Če si pogledate stroške za obrambo v ZDA in v Evropski uniji, potem vidite, da v ZDA to predstavlja 28 odstotkov, v Evropski uniji pa en odstotek. Proračun je vedno največji kazalnik naših ambicij. Države članice sedaj sodelujejo na obramnem področju zunaj Evropske unije in ta sodelovanje ne vključuje vseh držav članic, istočasno pa se ne osredotoča samo na interese držav članic Evropske unije. Torej, morali bi ustvariti evropsko vojaško zavezništvo z povečanim proračunom za en odstotek, kjer ne bi prekoračili meje trih odstotkov in vodstvo bi izvajal visoki predstavnik za obramno in varnostno politiko. Imamo veliko odgovornosti in eno od teh odgovornosti je ščitenje naših eh, vrednot in zato bi to zavezništvo bilo zelo dobro in koristno. Najlepša hvala, Miroslav. Druga ideja je zelo pomembna in škoča ideja. Gre za Rusijo in Ukrajino. Besedo ima Madiha Mehmud. Najlepša hvala. Zelo težko je bilo podati kakršnokoli izjavo na tem področju, zaradi tega, ker ko smo imeli dogodek, ukrajinskih problemov še ni bilo, vendar pa, če se osredotočimo na ukrajinsko-ruski problem, potem mislim, da se moramo odmakniti od ideje nove hladne vojne. Veliko krat, ko imamo obiskovalce iz Evropskega parlamenta na Danskem in ko se srečamo z njimi in jih vprašamo, kaj bi storili za Ukrajino in Rusi nam odgovorijo, vprašali bomo ZDA. E to ne bi smelo biti tako. Mi bi morali biti sposobni sami ukrepati in prevzeti odgovornost. Ne smemo čakati na Obamo, na ZDA, da vidimo, kaj bodo storili in potem sledili. In nekatere države članice bodo sledile ZDA, druge ne. To ni prav. Evropska unija mora ravnati in ukrepati složno in enotno. Prevzeti moramo lastno odgovornost in oblikovati svoje lastno stališče, glede to, kaj želimo storiti s prvim korakom, ki so sankcije. Te sankcije ne bodo popravile vsega, vendar pa so boleče in bodo delovale. Podpirati moramo tudi finančno in tehnično Ukrajino v skladu z našim sporazumom. Evropa bo ukrepala kot Evropa, ne pa nekatere države članice, ki bodo podprle misije, ki jih izvajajo ZDA. Najlepša hvala. Hvala lepa. Se je povezano tudi z sosedsko politiko in širitvijo, ki bo predstavil Mihajl Majer. Najlepša hvala, da ste nas povabili. Veliko čast nam je, da lahko tukaj predstavljamo več kot 6000 mladih, ki so se deležili tega dogodka. Zelo koristno je, da se da lahko predstavljamo naše ideje in da nam prisluhnejo poslanci v odboru. Evropska unija je največja unija na svetu, to je seveda zelo privlačno za osrednje države na Zahodnem Balkanu, za Turčijo, za Moldavijo naprimer. Kljub temu pa se je širitve treba lotiti zelo previdno. S Turčijo se lahko pogovarjam samo v luči spoštovanja človekov pravic, svobode medijev, boja proti korupciji. To velja za vse države kandidatke, ne samo za Turčijo. Če se odločite, da ne boste sprijeli države Evropske unije, jih ne smemo pozabiti. Prejšnji teden sem bil v Moldaviji, tam so bile volitve in Moldavici si želijo biti v Evropi Evropska unija mora uporabiti politično in gospodarsko moč za to, da izboljša situacijo ne samo v državah šanjcah, ampak tudi v sosednjih državah. To seveda vključuje tudi Ukrajino, kjer vlada huda kriza. Tega ne smemo pozabiti. Najlepša hvala. Gracias. Hvala lepa. Sedaj gremo na izmenjavo mnen. Prva ima besedo gospa Gomez. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem zadovoljna, da ste zastavili to vprašanje, kaj ti po terorističnem napadu v Parizu je to vprašanje postalo še toliko bolj relevantno za evropske državljane. Upam, da bo tako tudi za naše vlade, kaj ti naše vlade niso storile tistega, kar je treba. Veliko tega smo že omenili v evropski strategiji da bi sodelovali na področju obrambe in varnosti. Gospa Mogherini, visoka predstavnica zunanje zadeve, se je odzvala na napade v Parizu in je dejala, mm, da je sedaj meja med notranjo in zunanjo varnostjo zabrisana. In sedaj je grožnja trižjih napadov notranji boj imamo 3000 mladih evropejcev, ki se borijo z islamsko državo v Iraku in v Siriji. Vprašati se moram, zakaj? Zakaj se radikalizirajo naši mladi? Zakaj ne najdejo priložnosti in smisla življenja tukaj v Evropi? To so vsa pomembna vprašanja za obrambo in varnost. Sama sem tudi članica pododbora za obrambo in varnost, kajti mislim, da Evropa mora storiti še več da so grožnje, s katerimi se zočamo, kot je terorizem, grožnja, ki potrebuje vojaško moč, ki potrebuje skupne ukrepanje in da moramo bolj učinkovito porabiti sredstva, ki jih porabljajo naše države članice na nacionalni ravni. Da resnično potrebujemo skupno sodelovanje, naj gre za izmenjavo eh, obveševalnih služb, da naj gre za sodelovanje, da usposobimo naše vojake za to, da se soočajo z grožnami, ki nam pretijo. Kajti gre za varnost ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi zunaj. Poglejte si samo Libijo, Irak in Sirijo. Boj proti terorizmu se odvija tudi tam. Najlepša hvala, gospa Gomeš. Besedo ima gospod Van Orden. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj se odzovem na prvo vprašanje Miroslava. Bojim se, da se ne strinjam z vami, z vašimi idejami, eh, ki jih je eh, podprla in torej nobeno brezniš tudi gospa Gomeš. Ne vem, če se bodo mladi želeli udeležiti eh, vaših vojsk na Slovaškem tudi drugot, veliko več mladih si želimo videti v vojaških vrstah. Seveda si vsi želimo miru in to je treba braniti in ščititi, zato potrebujemo močne nacionalne vojske. Imamo že Evropsko vojaško zavezništvo, ki se imenuje NATO. To zavezništvo ima zelo veliko prednost, da vse vključuje tudi ZDA, vendar pa gre predvsem za Evropsko zavezništvo ne obstaja nobenega znaka za to, da bi zaradi tega katerakoli država članica eh, zapravila več sredstev in če bi združili vojske, da bi dobili več kot posamezni deli v državah članicah. Zato ni nobenega znaka. Samo dve državi članici sta sedaj dosegli smernice NATO, to se pravi dveh odstotkov BDP-ja. V teh težkih časih je seveda um, običajno, da se pogovarjamo o zavezništvu, vendar pa je prav, da uporabimo tisto, kar imamo. Sredotočiti se moramo na NATO in na vojske v državah Švica. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Avstričis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad eh, zahvalil za to, da so k nam prišli odeleženci Evropskega dogodka za mlade. Tem, srinjam se s tem, kar je dejala gospa Madiha Mehmud iz Tanske. Predstavila je svoje stališče na jasen način. In naj podam nekaj pripomp glede vaše ideje. Danska je bila eh, zelo izpostavljena v času hladne vojne tudi z najbolj vzhodnimi otoki. Bili so na meji med svobodnimi in avtoritarnimi družbami. Evropa in Zahod nasplošno sta največja zmagovalca hladne vojne. Seveda si ne želimo nove hladne vojne, to je jasno. Veliko krat slišimo od ruskih predstavnikov, da si mi želimo hladne vojne in to ne drži tudi s tem, da Ukrajino obračamo proti Rusiji. Naj citiram kolega, ki je govoril pred menoj, glede tega, da sta Evropska unija in ZDA enakega mišljenja. Zagovarjamo enaka vrednota, enaka načela, zagovarjamo svobodno družbo, demokracijo in človekove pravice. In zaradi tega ne smemo gledati na poseganje ZDA skupaj z evropskimi partnerji, ker smo zavezniki kot nekaj, kar je v nasprotju z našo evropsko politiko. Zato se ne strinjam z vsem, kar ste dejali in upam, da bom imel priložnost, da se bom še poglobil v ta vprašanja. Kdaj z vami? Sedaj je priložnost za razpravo. Miroslav Hajš ima besedo. Uh, Najlepša hvala. Najlepša hvala za vse prispevke. Res je, imamo poklicno vojsko. Gre za sodelovanje s tem, da upoštevamo Evropo. NATO ni evropsko zavezništvo, s tem se ne strinjam in sodelovati, moramo tudi in omogočiti sodelovanje tudi med obveščevalnimi službami. Potrebujemo zavezništvo, ki bo evropsko, ki bo delovalo za evropejce. Najlepša hvala, gospa Mehmut. Najlepša hvala za vaš komentar v zvezi z Rusijo in Ukrajino. res je, včasih ZDA in Evropska unija lahko delujeta skupaj, vendar pa pravim, da ne moremo ustvariti evropske identitete, če bomo čakali vedno na ZDA. Ko smo videli, kako se razvijajo dogodki v Ukrajini, smo sedeli in čakali na objavo za tisk iz Bele hiše, namesto da bi premišljali o tem, kaj bomo dejali mi. Res je, zagovarjamo enake vrednote in se strinjamo, vendar pa ni treba, da čakamo na njih, ampak lahko izjavimo pač svoje stališče. In res je, Evropska unija ni bila prva, ki bi začela z retoriko hladne eh, vojne, vendar pa je res, da obstaja to mnenje in od tega se moramo oddaljiti. To pa lahko storimo tako, da povemo, da so tudi drugi udeleženi, da tudi Evropska unija ima svoje mnenje. Treba je ločiti med skupnimi interesi in seveda sodelovati z ZDA, ko je to potrebno. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Majer. Popolnoma se strinjam z mojima kolegoma in strinjam se z demokracijo, svobode medijev, svobode izražanja. To je, na to je treba gledati kot na evropske vrednote. Demokracijo moramo izvažati, naj gre preko gospodarske poti ali pa, če je to potrebno, moramo to braniti z vojaškimi silami. Čas je omejen. Zelo bi bil vesel, če bi lahko o tem še naprej razpravljali. V prihodnosti najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj gremo na drugi krok. Potekalo bo na isti način. Naši gosti bodo predstavili svoje ideje v dveh minutah. Človekove pravice, terorizem in Evropska unija kot globalni akter. Gospod Hajuš ima besedo, da predstavi svoje ideje o človekovih pravicah. Najlepša hvala. Človekove pravice so bile zelo popularno vprašanje v Štrasburu. Veliko smo o tem razpravljali. Izbral sem eno temo, ki bo verjetno zanimiva za vas. Sedaj v tem trenutku imamo dva sistema za zaščito človekovih pravic v Evropski uniji in zunaj Evropske unije vidimo birokratski boj med Evropskim sodiščem in med Evropskim sodiščem za človekove pravice, glede na to, da je Evropska unija simbol demokracije in globoko verjamem v spoštovanje človekovih pravic, bi Evropska unija morala biti prva v zagovarjanju človekovih pravic. Zato mislim, da bi združi, morali združiti odbor za človekove pravice z Evropskega sodišča z Evropskim sodiščem za človekove pravice. Zato bi skupaj lahko reševali primere z svetom Evrope. Potrebovali bi eno samo listino za obe inštituciji. Ključnega pomena je, da ozaveščamo mlade v Evropski uniji. Odgovornost Evropske unije gre asti dlje od regionalne politike, zato da svet postane bolj varen. Zato pa potrebujemo tudi sodelovanje običajnih državljanov. Glavni predlog bo rezultat posvetovanj s civilno družbo in strokovnjakov v državah članicah. finančna sredstva pa bosta prispevala Evropska unija in Svet Evrope za financiranje, delovanje aktivistov človekovih pravic. To je vse v tem trenutku. Veselim pričakujem vaše odzive. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa o terorizmu, gospa Mehmud. Thank you. Najlepša hvala. Zelo težko je to vprašanje strniti v dve minuti. Evropska unija se sooča z grožnjo zunaj Evropske unije, ko gre za terorizem. Zato predlagam, da Evropskim mirovnim silam priključimo tudi Evropsko vojsko. Imamo že mirovne enote, ki delujejo v humanitarnih akcijah. Temu lahko priključili tudi Evropsko vojsko. Torej ta kombinacija med mirovnimi enotami in Evropsko vojsko bi predstavljala sile za poseg, ki bi pomagala žrtvam terorizma in bi lahko napadla tudi tabore teroristov. Tako bi lahko Evropska unija delovala bolj enotno in prevzela vajeti v svoje roke. Najlepša hvala. Sedaj gremo na drugo temo vloga Evropske unije kot globalni akter. Gospod Majer. Zadnja tema, ki smo obravnavali Evropska unija kot globalni akter. Vse ideje, o katerih razpravljamo danes, se dotikajo vprašanja, je Evropska unija sposobna govoriti z enim samim glasom ali gre za 27 ločenih držav. Ni vedno jasno, kaj si želi Evropska unija, kaj ti veliko krat države šence govorijo same zase. Veliko krat um, prihajajo tudi glasovi iz Kitajske, iz Washingtona, vendar pa nimamo mnenja iz Brusla, imamo vedno Pariz, Berlin ali pa Madrid, ki predstavljata svoje mnenje, ki predstavlja svoje mnenje. To seveda pomeni globjo integracijo evropske politike in pa prenos pristojnosti iz držav članic na Evropsko unijo in to se verjetno ne bo spremenilo v naslednjih mesecih, ampak je na to treba gledati bolj dolgoročno. Veliko stvari lahko rešimo samo na nacionalni ravni, sosedska politika, eh, vojaške, obramne zadeve. Vse to potrebuje zelo globoko integracijo. Zato moramo krepiti integracijo, zato da bo Evropska unija lahko delovala kot globalni akter, ki je govorila z enim samim glasom. Najlepša hvala. Sedaj damo besedo poslancem. Prva ima besedo gospa Lunaček. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila tistim, ki sodelujejo na tem srečanju. To je za nas zelo dobra priložnost. Res bi rada videla, da bi imeli več časa, vendar pa je pač čas omejen, zato se bom sredotočila na dve zadevi. Gospod Hajnoš, omenili ste, da bi morali združiti Evropsko sodišče in pa Evropsko sodišče človekove pravice. Imamo razsodbo Evropskega sodišča, ki jasno določa, da se je zaustavil postopek pridružitve Evropske unije k listini za šelko pravice. Seveda bi bilo dobro, da bi to dvoje združili. S tem se strinjam, kajti v tem trenutku evropskih zadev ne moremo obravnavati na Evropskem sodišču človekove pravice v Štrasburu. Gospod Majer. Rada bi dodala tudi nekaj k temu, kar ste dejali v prvem sklopu in to je širitveni vidik. Prav je, da nadaljujemo širitvijo. Takoj po tej razpravi bomo razpravljali o Turčiji in videli boste, da veliko nas meni, da je treba odpreti poglav 23 in 40, ker tudi tukaj gre za človekov pravice, svoboda izražen, svoboda medij, pravna država in tako dalje in tukaj je treba veliko praviti. Še zadnja točka, ko govorite o eh, globi integraciji. Eh, Veliko nas meni, da je Evropski svet še vedno premočen in preprečuje evropsko integracijo in sprejmanje novih evropskih zadev. Seveda potrebujemo več pristojnosti prenešenih na Evropsko unijo, tudi na področju obrambe in varnosti. Najlepša hvala. več poslancev zaprosilo za besedo, lahko smo prožni in lahko seveda skrajšamo čas za govor eno minuto, da bodo vsi dobili besedo. Naslednji je gospod Lamstorf. Hvala lepa. Zelo natančno sem prisluhnil našim gostom in rad bi se odzval na to, kar ste dejali. Prva točka. Evropsko sodišče in pa Evropsko sodišče za človekove pravice, še in tako dalje. Seveda je to problematično vprašanje in eh, postopek je zaustavljen, vendar pa, če si pogledate, kakšna je situacija zunaj Evropske unije, bi rekel, da je to res problem, ki je povezan z luksuzom kaj ti obstajajo bolj resna vprašanja zunaj Evropske unije, ki bi jih morali bolj učinkovito reševati na bolj dosleden način. In sam predsedujem odboru za človekove pravice in res je, da mora Evropska unija biti biti največje, najpomembnejše zagovornika človekov pravic. Pomembno je, da moramo spoštovati človekov pravice tudi znotraj Evropske unije, ne gre za dostojno ravnanje zapornike, svoboda medijev, boj proti sovražnemu govoru in tako dalje. Kaj ti zunaj Evropske unije na nas gledajo kot na regijo, kjer se nasplošno spoštujejo človekove pravice. To je del naše mehke moči, ne gre samo za idealizem. To nam daje veliko verodostojnost, tudi ko delujemo zunaj Evropske unije. Prosim, da zaključite, zato da dobijo besedo tudi drugi. Čisto na kratko ne sredotočajte se toliko na vojsko. Obeščevalne službe, te so tiste, ki imajo vse informacije in ki jih si jih moramo deliti. Sedaj notranja ministerstva po napadu na Šalebdo zahtevajo nove zakone, ki bodo omogočilo, omogočili tesnejše sodelovanje. To bi pomenilo velik napredek, gospod Kastaldi. Hvala lepa gospod predsedojoči. Res je lepo, da danes lahko govorimo o evropskih zadevah z mladimi evropejci. Sam sem samo nekaj let starejši od vas. Ne strinjam se z vsem, kar ste dejali, še posebej glede tistega, kar ste dejali v prejšnjem sklopu. Vendar pa obstaja vprašanje, ki je zelo pomembno. Evropska unija mora vedno zagovarjati svoje interese, še posebej, ko gre za zunanje odnose, za varno, za obrambo. Ne gre toliko za problem orodi, lahko krepimo naše vojaške sile, lahko skoncentriramo naše, naša orodja vendar pa moramo govoriti o NATO. Evropska unija je drugi velik stebr poleg ZDA. Glede Ukra Ukrajine, tukaj ne bomo sedaj odpirali te razprave, vendar pa vas pozivam, da se poglobite v zadevo, bodite radovedni, bodite pozorni na podrobnosti in naj odgovorim na enostaven način glede človekovih pravic. Vsi se strinjamo glede tega, da mora Evropska unija zagovarjati človeke pravice in da mora biti vodilna pri tem vprašanju je kako. Drugi so imeli dve minuti časa, gospod predsedujoči. kako lahko to dosežemo. To je, da moramo dosledno ravnati tudi v naših trgovinskih odnosih in zagovarjati vrednote, ki jih zagovarjamo. To je najpomembnejši stebr glede terorizma. Moram zaključiti v redu. Gospa Gomeš, na začetku sem dejal, da bomo vsi prišli do besede, moramo skrčiti, mislim, da smo, da so nam mladi lahko za zgled. Seveda moramo biti vodilni pri človekovi pravici, vendar pa moramo biti skromni in priznati, da tudi pri nas obstaja veliko vrzeli glede spoštovanja človekov, res nihče ni popoln. In sedaj, ko gre za napade terorizma, moramo biti pozorni, da ne bomo igrali na karto terorizma in da bomo žrtovali naše svoboščine in eh, se prepustili terorizmu, tako kot je storil Bush. To je zelo pomembno. Videli smo eh, Guantanamo in tako dalje, vidimo islamofobna gibanja v Evropi ksenofobna gibanja, ki se sredotočajo na priseljence, kot eh, da bi bili vsi povezani s razum. To je narobe in proti temu se moramo boriti. Omenili ste mm, mirovne sile. Mi nimamo mirovnih sil. Imamo humanitarne dejavnosti in akcije. Ko bomo imeli Evropsko vojsko, upam, da do tega prišlo, bomo potrebovali mirovnike, gre za človekove pravice, za pravno državo, za demokracijo. Zato moramo praviti dosti več dela in, kot smo slišali, potrebujemo več sodelovanja med obveščevalnimi službami, zato da se bomo uspešno lahko borili proti terorizmu. Najlepša hvala. Sedaj bomo zaključili. zadnji ima besedo gospod Korvin Mike in prosim ga, da je čim krajši. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nemčija je bila razdeljena na več sto držav in to je bil zelo miroljuben narod. Meja med Nemčijo in Polsko je najbolj obiljubna meja. Ko se je Nemčija združila, smo imeli dve svetovni vojni. Imeli Torej imamo veliko srečo, da je Evropska unija zelo šipka in da nima nobene vojske. Tudi gospod Vojan Ordan je prosil za besedo, prosite, sem pozabil. Se lahko vrnem na to, kar so dejali mladi in jim predstavim svoje stališče. Seveda se vsi zagovarjamo, zazemamo za, za, za, za človekove pravice, vendar pa je koncept človekovih pravic tako zelo širok, da ga zlorabljajo tudi teroristi. Po eni strani moramo spoštovati človekove pravice, po drugi strani pa moramo poglobiti evropsko integracijo. Nisem popolnoma prepričan, da je to dvoje združljivo. Sedaj ima besedo Miroslav za eno minuto, za zadnji sklop. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vse vaše komentarje. Človekove pravice so na najpomembnejših vprašanj za mlade. To smo videli na tem dogodku in mladi so zelo zmedeni zaradi teh dveh sistemov. Dve uri smo razpravljali o tem. Zato je pomembno, da naši državljani razumejo, kakšne so naše pravice. Potrebujemo en sam sistem za to, da razumemo še posebej mladi, zakaj gre. Najlepša hvala za vse opombe, prispevke in upam, da se bomo srečali tudi naslednje leto, da lahko predstavimo naše besede. Gospa Mehmut. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Gomeš, za vaše besede. Popolnoma se strinjam z vami. Res je, da potrebujemo mirovnike, mirovne enote, videli smo vojsko, ki je trdila, da je posegla za to, da bi vzpostavili mir, vendar pa je prišlo do zlorab. Zlorabili smo te ljudi, to ljudstvo, za to, da bi vzpostavili mir. Kako bi lahko obrazložili pose vojaško poseganje za mir? Torej, to bi lahko dosegli s tem, da bi Evropska unija vodila vojaške akcije, ne pa druge države. Torej, tako bi lahko združili humanitarno pomoč, z vojaškimi posegi, tako bi lahko ponudili človekovno pomoč in tudi napadli istočasno, če je to potreba za vzpostavitev miru. Najlepša hvala, gospod Majer. Čisto na kratko. bi rad odgovoril poslancu med ki pravi, da ne moremo združevati človekovih pravic in širitve. Evropsko uh, širitev lahko g, izvajamo samo tako, da razpravljamo o človekovih pravicah, svobodi medijev in da tiste države, ki si želijo vstopiti v Evropsko unijo, morajo poskrbeti za to, da prenese evropske vrednote v svojo državo. Ne smemo pozabiti na to, tako kot smo slišali od poslancev, da veliko evropskih držav vidi Evropsko unijo kot cilj in da mora Evropska unija postati vodila na področju spoštovanja človekovih pravic. Gre za evropsko vprašanje. Torej, naša naloga je, da jim pomagamo pri tem, kako lahko izboljša situacijo človekovih pravic, svobode medijev in tako dalje. Hvala našim uh, trem mladim gostom. Hvala, da ste sodelovali z nami in da ste bili zelo konkretni. Zahvaljujem se tudi kolegom, ki ste se aktivno vključili v razpravo. Eh, eh, želim pa se zahvaliti tudi naši publiki, ki nas je poslušala tukaj in pa tudi prek interneta. Evropski parlament ima vedno odprta vrata za mlade generacije. Še enkrat hvala za sodelovanje. Vamos a continuar, que se nos... Nadaljevali bomo, čas nas že priganja. Naslednja točka je poročilo o napredku za leto 2014 o Turčiji. E, imeli bomo prvo obravnavo osnutka mnenja o e, napredku Turčije v letu 2014. Prosim za malo tišine v dvorani. Preden besedo dam poročevalki, to je gospa Kati, vas želim spomniti, da lahko uh, eh, vlagate predloge sprememb do uh, eh, 27. januarja ob 6. popovdne. Zdaj pa besedo dobi poročevalka, izvolite. Hvala predsedujoči, dragi kolegi. Uh, razpravljamo o letnem poročilu za Turčijo. Mm, samo en teden potem, ko smo obsodili napade na svobodo izražanja v Turčiji. Turški toživci eh, preizkujejo časopis Kumhurjet eh, in sicer v zvezi z zadnjimi objavami eh, iz Charlie Hebdoja. Vse skupaj je pokazalo, da je treba zaščititi pravice izražanja in novinarje. Vse to je pokazalo, da uh, so ogrožene uh, ključne pravice uh, v Turčiji. To so človekove pravice, temeljne svoboščine. Ljudje v Turčiji bi morali imeti priložnost, da mirno demonstrirajo, da izražajo svoje mnenja, da se združujejo, povezujejo uh, v uh, razna združenja in sindikate uh, in zagotovijo tudi pravice žensk. Poleg tega pozivam turško vlado, da eh, najde rešitev stranko PKK in rešitev za kurdsko vprašanje. Ustavno sodišče v Turčiji je sprejelo določene pomembne odločitve, ampak splošna slika je še slaba, kar se tiče demokratičnih reform. Še posebej, če jo primerjamo s preteklimi leti. V poročilu sem izrazila tudi skrb eh, zaradi. Eh, visoke stopne politične polarizacije v Turčiji. Vidimo tudi potrebo po vse tesnejšem sodelovanju na številnih področjih med EU in Turčijo. Obstaja strateško partnerstvo eh, glede varnosti oskrbe z energijo eh, in na drugih področjih, tudi na področju boja proti terorizmu. Včeraj so to povdarili tudi ministri za zunanje zadeve držav članic. Eh, Turčija in EU sta strateški partnerici. In eh, ko pride do problema v določeni državi, si ne zapremo oči pred tem, ampak skušamo državi pomagati. In Turčija je država kandidatka. Eh, veliko mehanizmov je še na voljo za podporo, naprimer v okviru mehanizma za predpristopno pomoč. Predlagam, da se uporabijo vsa ustrezna urodja, uh, v tem predpristopnem obdobju, da s tem Turčiji eh, pokažemo, eh, da mora biti zavezana demokratičnim spremembam. Eh, Ria Umenruiten, moja predhodnica, je upravila že odlično delo in sama želim tako nadaljevati. Želim, da se odpreta poglavji 23 in 24. Vsi menimo, da so potrebne reforme na področju notranjih zadev pravosodja, boja proti korupciji, uh, in uh, uh, da zagotovimo, da bo reformni proces v Turčiji potekal na podlagi evropskih vrednot. Treba je okrepiti sodelovanje s Turčijo, uporabiti naš uh, vpliv uh, in uporabiti predpristopno pomoč za to, da bomo podprli organizacije civilne družbe, ki si prizadevajo za svobodo medijev in vladavino prava. Potem je treba eh, spoštovati carinsko unijo, kot je to povdarila Svetovna banka, imeti eh, dialog na visoki ravni na gospodarskem področju, tudi ko gre za eh, pogajanja o trgovini s številnimi državami. Potem je pomembna tudi pomoč Turčije sirskim beguncem. Tudi Turčija lahko v naslednjih mesecih izkaže svojo zavezanost demokratičnim reformam. Eh, sodba ustavnega sodišča se lahko uporabi za to, da se eh, zagotovi zaščita pravic. Eh, potem potrebne so spremembe ustave, da bo družba postala bolj demokratična. Treba je tudi vzpostaviti mehanizem za strukturiran dialog s civilno družbo, da bo to postalo del oblikovanja sprememb in pa uh, nadaljevati napredek na treh področjih in pri treh poglavjih, ki jih Evropska unija ni blokirala. Imamo tudi pridružitveni sporazum in protokol uh, s Turčijo in tega je treba tudi uporabiti za to, da se pogajanja nadaljujejo. Potem Cipr. Uh, eh, tukaj je tudi treba nadaljevati s pogajanji v okviru Združenih narodov. Eh, mi smo se vedno zauzemali za ponovno združitev Cipra eh, na podlagi nekega trajnostnega in izvedljivega eh, sporazuma. Ta parlament je že pripravil besedilo, sama si prizadevam za kompromis, ki je bil tam zapisan in sicer gre za pristopna pogajanja. Pogajanja so se začela leta 2005 in odprtje pogajanj je začetek nekega eh, procesa, v katerem se država zaveže reformam. Upam, da se bomo lahko sredotočili na vsebino pogajalskega procesa. Dragi kolegi, veselim se vaših prispevkov. Prosila bi vas, da se v razpravi osredotočite na to, kako lahko eh, okrepimo sodelovanje Turčije in njeno zavezanost demokratičnim reformam. Vse nas eh, skrbijo, ki v Turčiji, ampak menimo, da je v našem skupnem interesu, da Turčija nadaljuje z izvajanjem reform in da Evropska unija postane eh, neko sidro reformnega procesa, na katero se, na katero se Turčija lahko naveže. Hvala, gospa Piri. Zdaj pa bodo besedo dobili poročevalci v senci. Gospod, gospa Somer dobi besedo za tri minute. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za delo, ki ga je že pripravila s tem osnutkom. To nikoli ni enostavno delo. Resolucija Evropskega parlamenta o Turčiji je vedno eh, težavna, vendar še težje bo, ko bomo eh, dobili vse predloge sprememb. Vaš osnutek moram še dvakrat prebrati. Nekoliko težko mi je vse razumeti, eh, tudi zaradi tega, ker se določene točke, ki so nam pomembne, pojavljajo večkrat. Ne, se opravičujem, nekaj napačnega sem prebirala. Nimam stvari urejenih. No, nekaj pripomp bi imela. Zapisati moramo da je treba v Turčiji še treba postoriti veliko stvari. Na nekaterih mestih bi si želela bolj jasne besede. Morda nam bo to tudi še uspelo. V resoluciji smo v prejšnjem tednu že zelo dobro sodelovali tudi s poročevalci iz drugih političnih skupin in v tem duhu. Eh, ki smo ga imeli eh, pri prejšnji resoluciji, moramo nadaljevati delo in mislim, da smo temu kos. Eh, v prejšnji resoluciji nam je uspelo najti jasne besede in tudi mislim, da moramo to ali ono Eh, citirati iz prejšnje resolucije o svobodi medijev se pravi to lahko prenesemo v to resolucijo stvari morajo biti jasne ni dovolj da se sklicujemo na neko drugo resolucijo mislim da lahko ponovimo eh, besede iz prejšnje resolucije kajti na ta način bo naše stališče bolj jasno saj se ni spremenilo grozljivo se mi zdi, da je na predvečer eh, našega sprejemanja resolucije prejšnji teden eh, ponovno prišlo do eh, zapor pri internetu. Dejstvo je, da je turški premijer v Parizu nekaj posem drugega pripovedoval glede medijev. Se pravi, ne smemo imeti Janusove glave, temveč eh, moramo imeti resnični obraz eh, Turčije pred sabo. Eh, Turčija ne more uradno en dan trditi eno, drug dan pa nekaj povsem drugega. Se pravi, tu moramo najti neko primerno formulacijo. Čudno se mi zdi, da se izjave in namere spreminjajo iz dneva v dan za 180 stopinj. Na ta način ne moremo sodelovati, tu ni nobene zanesljivosti. Kar me je šokiralo in to moramo še enkrat omeniti je, da je turški premijer na obisku v Nemčiji kriv do eh, za eh, teroristični napad v Parizu pripisal Evropski uniji in sedaj v Turčiji eh, izvoljeni politiki izjavljajo, da ni nekega islamističnega terorja, da ga sploh ni, da obstaja teror, da pa ne poznamo islamističnega terorja. Se pravi, to je sedaj prava priložnost, da to kritiziramo. Eh, Eh, tu gre tudi za pogajanja z odprtim koncem, to smo vedno rekli eh, v prejšnjih eh, resolucijah in to formulacijo moramo še obdržati. Želela bi si več konkretnega v Cipru. Inframagusta mi tudi manjka, vendar o tem bomo še govorili. Gospod Van Orden, prosim. Well, thank you very much, Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Poročilo je zanimivo. Eh, veliko elementov nam je že znanih, zdi se, da se vse čas ponavljajo. Vsakič, ko napišemo poročilo v Turčiji, so v njem zapisane iste stvari. Eh, mislim, da Evropska unija ne sme biti glas eh, disidenta, ampak mora pozivati k neki jasni sekularni vladi, ki bo spoštovala človekove pravice in pa politične svoboščine. K temu moramo pozivati. V zadnjem času, v zadnjih mesecih eh, so bile izražene skrbi, da se določene te pravice kršijo oziroma so izgubile na pomenu. In uh, zdi se, kot da ima Turčija tudi uh, nejasno mnenje v zvezi s tem, kako ukrepati proti ISIS-u. Uh, naprimer, s tem je povezana uporaba turških baz eh, za boj proti ISIS-u. Eh, Turčja tudi ni bila zelo aktivna pri preprečevanju eh, premikov džihadistov iz Turčje v Sirijo. Poleg tega obstajajo še problemi na meji med Turčjo in EU. V zadnjih letih je to mejo prečkalo okrog 100 tisoč nezakonitih priseljencev iz Turčije v Grčijo in v druge dele Evropske unije. Mislim, da je to uh, zlasti problematično. 100 tisoč beguncev, če ne več 100 tisoč, če ne kar milijon jih je prišlo iz Sirije v Turčijo. Uh, Eh, potem pa jih veliko uh, gre tudi iz Turčije v EU, to je problematično in več moramo narediti za rešitev tega problema. Glede Cipra pa ni Turčija edina, ki mora podpirati pogajanja o ponovni združitvi, tudi Grčija mora pokazati svojo pripravljenost. Eh, ne smemo vse čas ponavljati samo mantre ankarskega protokola, tudi Evropska unija ni bila uspešna pri eh, eh, reševanju eh, tega problema in pri tem, da se zaključi izolacija severnega dela Cipra. Potem energetska vprašanja ta postajajo vse bolj pomembna, so pa tudi vir napetosti in tukaj moramo biti pozorni. Mislim, da bi morali v pogajnih odpreti tudi energetsko poglavje. Veliko elementov je. Eh, povezanih s tem. In mislim, da je čas, da se lotimo tudi teh vprašanj. Nekaj elementov v tem poročilu pa je zelo znanih. Eh, nekaj stvari, ki bi morale biti pokrite, pa eh, to še niso zaenkrat. Gospod Lambsdorf je naslednji, izvolite. Um. Hvala za to poročilo. Dobro, da ste se izbrali kompromisno formulo. Eh, eh, če bomo imeli tak kompromisen pristop, potem se bomo lahko bolj osredotočali na vsebino. Vsebina pa je bolj problematična kot eh, V prejšnjih letih v naši eh, skupini se sprašujemo, če je sploh vredno nadaljevati pogajanja za liberalce. Je svoboda sodstva, svoboda preiskav, svoboda medijev, eh, svoboda tretje eh, veje oblasti ključnega pomena. To je v naši DNK. In to so stvari, ki so zelo ogrožene trenutno v Turčiji. Jezik, ki ga vi uporabljate, pa je naslednji. Turčiji naj bi dali. Eh, priložnost in čas, da eh, pokaže svojo pripravljenost, da se eh, spremeni, da se demokratizira. Mm, isti jezik uporabljamo v številnih primerjih, ampak Turčija te zaveze ne bo pokazala. Na tej fronti, pri teh ključnih vprašanjih, Eh, ki so tudi med ključnimi kopenhaškimi eh, kriteriji, nismo videli nobenega napredka, pravzaprav je prišlo do poslabšanja. Eh, turški premijer je jasno rekel Evropski uniji, vse nam je vseeno, kaj pravite, vi itak nimate pojma, kaj se dogaja v naši državi. Richard ve, o čem govorim. Oni uporabljajo tak jezik in sam mislim, da bi v tem poročilu morali ravnati drugače, ne tako kot običajno stopamo v deseto leto pogajanj. Deseto leto je že to. In uh, mislim, da ni v tej dvorani veliko ljudi, ki bi verjeli, da bo v desetih letih Turčija postala članica. Veliko stvari je, pri katerih moramo s Turčijo konstruktivno sodelovati. To ste omenili, begunci, zunanje politična situacija, energetika. To bi morali veliko bolj poudariti. Uh, ne bi pa smeli se toliko spuščati v podrobnosti eh, pridružitvenega procesa. Turki so uh, tudi razburjeni zaradi Evrope, francozi so rekli, dobro se bomo pogajali, uh, potem pa od tega odstopijo. Uh, to je naredil Sarkozy v Franciji, pa tudi Merklova v Nemčiji. Ne smemo ravnati tako kot doslej. Uh, upam, da bodo Turki pokazali eh, neko pristno pripravljenost na spremembe, ampak eh, osredotočiti se moramo na področja, ki lahko prinesejo dodano vrednost, liberalizacija vizumskega sistema, eh, energetika. Vizumska liberalizacija, to je Turkom res pomembno. Gotovo je težko čakati ure in ure v vrsti, da prideš na vrsto za vizum. Vseh tem pa tukaj ne moremo zajeti. Dobro, naslednji govorec je gospod Hadži Georgiju. Kadar hinna bodi, boste rizo ge godin do posedi si. Najlepša hvala. Naj vas spomnim najprej na to, da podpiram eh, stališče, da ne moremo nadaljevati kot doslej, ne moremo imeti. Eh, business as usual. Mi moramo jasno povedati, da se turški predsednik ne more tako obnašati do Evropskega parlamenta. Eh, nekoč je kritiziral že neko resolucijo Evropskega parlamenta kot eh, ne v ravnovešeno in s tem tudi nas kot neuravnovešene. Mi moramo še okrepiti to resolucijo Evropskega parlamenta, tam, kjer pač govorimo o eh, pritisku na medije in boju zopr svobodo mnenja. Eh, turška država je podpirala eh, IS oziroma vsaj se ni borila proti IS. ESU. In tudi o Framagusti se ne govori. Turčija ima pač dožnost, da vrne to mesto mi želimo demilitarizacijo otoka in eh, Turčija se mora tudi umakniti iz eh, eh, voda. Eh, potem se je govorilo tudi o arhivih. Arhive Turčije s informacijami o množičnih krobiščih je treba odpreti. Tu vidimo tudi informacije. Tu potrebujejo svojci informacije, zato da vidijo, kje so pokopani njihovi sorodniki. Eh, od posameznikov eh, včasih najdemo eh, dva prsta eh, z roke ali noge in nič več dosti krat. Tu ne gre za priznavanje eh, umorov, temveč gre za to, da lahko eh, svojci svedo, ki so njihovi sorodniki pokopani. Ni dovolj, da se jim dajo eh, kakšni členki eh, s prsta. Eh, Eh, in eh, Turčija mora prispevati k miru in dobrobiti narodov v tem delu sveta. In mi želimo pač tu dati svoj prispevek. In če želi parlament povedati nekaj v zvezi s tem, potem mora to jasno povedati eh, tudi eh, grškim eh, cipom Ciprčanom in eh, turški Ciprčani so postali eh, že manjšina eh, na svojem eh, otoku. Ve, mnogi prihajajo pač iz Turčije in eh, tu potrebujejo našo podporo. Gospa Sevaljus. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se eh, poročevalki za dobro in uravnoteženo poročilo. Nekaj stvari pa bi vseeno rada obravnavala in sicer po točkah. E, vemo, da ni vse prav v Turčiji v današnjem času, predvsem kar se tiče oblasti. E, vendar pa morate poznati razliko med e, tem, kaj počne vlada in kaj počnejo državljani. Mislim, da bi morali najti način, kako državljanom Turčije. E, Eh, poslati pozitiven signal eh, in pa ustrezen signal tudi za politike. Ljudem pa ne smemo zapreti vrat. Eh, moramo najti neko trajnostno rešitev v miru, trajnosten mir, ne pa trajnostno rešitev situacije s kurdi. Ta problem traja že predolgo in če si ogledamo situacijo v soseščini, ko v Iraku grozi islamska država in je ta prišla že do turške meje. Torej v tem kontekstu bi morali izraziti svojo skrb glede eh, stalnih pritožb, ki jih eh, slišimo. Eh, nekateri pravijo celo, da Turčija pomaga ISIS-u. Mislim, da bi to tudi morali na nek način omeniti. 18. točka pa govori o novinarjih. Zelo pomembno je, da eh, opozorimo, da je za novinarje Turčija dokaj nevarna država, ne samo v trenutnih okoliščinah, ko gre za manjšine. Eh, eh, tudi turški novinari so zaprti. Potem pa 28. točka pravice žensk. Mislim, da bi tukaj lahko vključili tudi nekaj v zvezi s pripomami gospoda Erdogana, ko je izrazil svoje stališče glede vloge eh, žensk v družbi. 27. točka. Še nekaj o tem. Moja skupina se ne strinja ehm, eh, s tem, kar je bilo povedano. Veliko beguncev eh, prihaja, še več jih bo prišlo v prihodnosti prek Turčije tudi v EU. Veliko je v švedskem tisku pisalo, o dejavnostih eh, Grčije, ki je zavrnila eh, določene begunce in jih vrnila nazaj v Turčijo. Mislim, da si moramo, eh, da moramo zauzeti nek širši pristop do teme priseljevanja. Potem pa še nekaj o čisti energiji. Skupen izziv za vse nas je, da zmanjšamo uh, delež fosilnih goriv, če želimo doseči naše podnebne cilje. Mislim, da bi lahko bolj poudarili 28. točko. To pa so uh, bila vprašanja, ki sem jih želela postaviti. Hvala. Besedo zdaj dobi predsednik mm, delegacije eh, Evropskega parlamenta za Turčijo, gospod Manolis. Uh, izvolite. Najlepša hvala. Rad bi dal nadaljne informacije. 30. Eh, januarja bomo imeli pripravljalni sestanek mešanega odbora eh, oziroma skupnega eh, parlamentarnega odbora EU e Turčija. Se pravi, pripravljalni sestanek bo 30. januarja. Skupni parlamentarni odbor bo potem zasedal v Istanbulu v času 18. do 20. februar. In sedaj pa k besedilu. Kolegice Piero, tudi eh, jaz eh, bi imel nekaj opomb v zvezi s tem besedilom. Hvaležen sem za poročilo Kot je predloženo, rekla je, da gre za strateško pomembne odnose med EU in Turčijo, vendar določene opombe je treba kljub vsemu povedati. Eh, glede zunanje politike eh, tu ni skupnega mnenja. Eh, glede Rusije in sankcij, to smo dopovdan že govorili o v kontekstu nekdanjih jugoslovanskih republik, eh, potem pa pravosodje in zapiranje eh, novinarjev, omejevanja eh, Twitterja, Facebooka. Vse to kaže, da je pravzaprav Turčija še zelo daleč od evropske ga akija človekove pravice tu se ugotavlja, da so že leta in leta omejene verske pravice, zapirajo pravzaprav eh, seminarje za duhovnike in eh, tudi manjšinska eh, tema je zelo pomembna tudi to moramo upoštevati v poročilu demokracija je pomembna eh, tema. Deset eh, odstotni prak za vstop v parlament je seveda zelo velika ovira. Potem pa dobro sosedski odnosi. Eh, Cipr je gordijski vozel za odnose med EU in Turčijo. Normalizacija Eh, situacije glede Cipra in uresničevanje dodatnega protokola se zahteva. Govorili smo tudi o UNCLOS-u, o konvenciji Združenih narodov o pomorskem pravu. Uh, to temo moramo pravzaprav tu omenjati in 30. januarja in 18. do 20. februarja se moramo o tem še pogovarjati. Hvala. E, e, zdaj pa e, je čas za vprašanja poslancev. 12 vas je na seznamu, minuto in pol dobi vsak in prosim vas, če se držite časa za govor. Gospod Preda je prvi. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, Najprej bi rad čestitev gospe Piri. A, tukaj je. Ker menim, da je eh, besedilo napisano v pozitivnem tonu v prvem delu, tudi kar zadeva odnose z EU, eh, v drugem delu pa opozarja pravzaprav besedilo na določene dogodke, ki nas skrbijo na spremembe, ki nas skrbijo. Mislim pa, da moramo še bolj jasno izraziti naše strahove, strahove prijateljev Turčije, med katere se štejem tudi jaz. Skrbi me usmeritev te države. In decembra smo še pravzaprav ugotovili, da se ta država če dalje bolj usmerja po neki poti, ki jo težko definiramo. Nimamo pravega imena za to. Vsekakor pa imamo vtis, da se oddaljuje od demokracije. In spričo tega, kar se je zgodilo eh, lani na področju svobode medijev, eh, delitve eh, različnih eh, vej oblasti. Vse to nas eh, skrbi. Videti je namreč, eh, da se ne spoštuje dovolj teh demokratičnih načel, o katerih pač pogajanja niso mogoča. Vendar vse to ne pomeni, da moramo podvomiti o pristopnem procesu Turčije, in naša eh, poročevalka želi pač še določene menike, benchmarke za eh, poglavja 23 eh, in 24. Mislim, da nimam več časa. Hvala lepa. Gospod Preda, če se želi oglasiti vsi, potem morajo imeti čas in vas, vam sem dovolil skoraj tri minute. Vendar pa kljub samo upam, da dovolite, da eh, si dajemo znake med kolegi. Saj je to dovoljeno. No ne, saj se ne pridružujem zaradi tega. Gospod Howitt. Čestitke kolegici Kati Piri. Eh, močno podpiram njeno poročilo. Eh, še posebej glede konkretnega spremljanja reformnih dejavnosti v Turčiji. Pomembno je. Eh, je imeti stik z ljudmi, eh, spremljati napredek glede kurdskega vprašanja, potem zagotoviti, da se odpre ta 23. in 24. poglavje in povdariti eh, pomembno vlogo, ki jo ima Turčija glede reševanja beguncev, vprašanja beguncev iz Sirije. Gospa Somar je omenila resolucijo iz prejšnjega tedna. Upam, da se bo pogajanje med skupinami nadaljevalo sam se ne strinjam s tem, da rečemo, da so pogajanja odprta, eh, kot smo to rekli, za eh, balkanske države, s tem se ne strinjam. Ampak, če se glede tega vsi strinjate in gospod Lamsrof je rekel, da potrebujemo soglasje, potem eh, bom stvar prepustil Kati, da se ona odloči. Mm, ciprskim kolegom pa želim povedati naslednje. Upam, da boste konstruktivno sodelovali s poročevalko, upam, da bomo dobili uravnoteženo poročilo, eh, da bo Cipr tudi na ustrezen način eh, zapisan v poročilu. Potem ustavne spremembe, o tem se morajo dogovoriti vse strani v Turčiji. In mislim, da bi se 23. poglavje moralo odpreti pomembne so teme za poslovanje in socialna vprašanja. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Tenok. Well, clearly, um, eh, Turčija gospoda Erdogana gre v povsem drugi smeri eh, stran od Evropske unije, NATO. Eh, novinarje zapirajo, ukrepa se proti sodnikom in toživcem, potem zapirajo se socialna omrežja Twitter in druga. Eh, in eh, proti upornikom oziroma protestnikom v parku Gezi so nasilno ukrepali. Poleg tega so pomembna vprašanja enakosti med moškimi in eh, ženskami. Potem krivijo Mossad za napade v Charlie Hebdoju. Veliko je neprimernih izjav. Govori se celo, da eh, Turčija podpira eh, džihadiste v eh, Iraku, torej da podpira ISIS. Niso se želeli vključiti pri napadu oziroma pri pomoči ob napadu na Kobane. Mm, poleg tega Erdogan popušča Putinovi Rusiji, Tatare na Krimu preganjajo in ubijajo. Torej, Želimo si eh, sekularne Turčije, eh, ki je v določenem obdobju že obstajala. Mislim pa, da bi morali eh, ukrepati, morali bi ukrepati tudi na Cipru v zvezi s Famagusto. Treba pa je tudi odpreti že dolgo časa zaprto mejo z Armenijo. Poleg tega se je tam zgodil armenski genocid. Mislim, da. Eh, bi morali prekiniti dotok eh, predpristopne pomoči, če eh, se smer v Turčiji ne spremeni. Hvala. Senjor Castaldo. Gospod Castaldo. Grazie, presidente. Volevo ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, una relazione sicuramente molto accurata. Ed... Najlepša hvala. Ja, najprej bi se rad zahvalil za eh, delo. Poročilo je zelo korektno, slasti kar zadeva številko 11, ko govorimo o boju proti terorizmu. Eh, od člen 10 se morda ne uporablja dovolj, to lahko morda še izpostavimo. Potem pa točka 18, svoboda medijev, svoboda gospoda, novinarjev tiska, vse to bi morali formulirati še bolj jasno. E, želim si več besed o terorizmu, e, meje proti Siriji so propustne in tudi ni zadostnega nadzora potovanj borcev e, iz Sirije oziroma Iraka. Eh, tudi o financiranju se ne govori dovolj. Vse je treba eh, bolj uskladiti tudi z varnostno politiko. Eh, sto let po genocidu nad Armenci je čas, da se govori tudi o priznanju in o spravi med obima narodoma. Eh, hvala lepa, gospod Šafauzer. Eh, spoštovani kolegi, predlagam naslednje in sicer, da navedemo eh, ob upoštevanju EKČP, e ob upoštevanju, da odnosov med Turčjo in Ciprom, ob upoštevanju in vključenosti Turčije v eh, financiranje terorizma in IS. E ob upoštevanju eh, dvoličnih besed, ob upoštevanju eh, želje po pristopu Turčije. Torej vse to bi morali še dodati. Hvala lepa. Gospod Plenković. Najlepša hvala, gospod Eh, predsedujoči, hvala lepa gospi eh, Piri za to poročilo. Eh, Turčija je isti dan kot Hrvaška začela pogajanja, vendar Hrvaška je že tukaj. Turčija pa ima zelo specifično pot k Evropski uniji, ki se je začela leta 1963. Torej, pomembno je, da poskusimo Eh, uskladiti metodo pogajanj s Turčijo, spremenjeno metodo pogajanj, ki jo imamo z eh, državami na jugovzhodu Evrope. Eh, ključni poglavji sta 23 in 24, to sta sistemska poglavja, ki se nanašajo na pravno državo, človekove pravica, eh, delitev eh, eh, med vejami oblastmi in tako naprej. In zaradi tega sta ta dva pomembna vidika ključna za reforme v Turčiji. Turčija igra pomembno vlogo kot eh, regionalni akter, naprimer za begunce in spričo situacije v eh, Siriji in Iraku potrebujemo dosleden odno, um, pristop na, po, uh, uh, na um, področju zunanje politike. Uh, Turčija je tudi zaveznik v okviru NATO. Uh, Eh, in eh, mi smo slišali tudi gospoda Volkana Boskira in eh, zaradi tega imamo kljub vsemu nekaj zaupanja v nadaljno reformno pot Turčije proti Evropski uniji. Hvala lepa. Uh, hvala lepa. Rada bi pohvalila Kati Piri za dobro izčrpno poročilo in pravi pristop. Eh, pri ključnih vprašanjih. Eh, gre torej za izboljševanje človekovih pravic eh, vladavine prava v Turčiji. To je namreč nekaj, kar nas skrbi. Tu gre torej za pomembno področje. Ne strinjam se s poročevalcem v senci iz ELS, ki je govoril o sklicevanju na islamski terorizem, da pač to Turčija zanika. Turki, muslimani, kristjani, vsi, ki se zavedajo, eh, morajo biti proti tej besedni eh, zvezi. Eh, muslimani, kristijani, judje so proti eh, terorizmu. Mi ne govorimo o katoliškem terorizmu eh, na eh, Irskem. Zakaj bi govorili o islamskem terorizmu? Teroristi so teroristi. Tu gre za ljudi, ki zloba, zlorabljajo islam in zaradi tega pač prihaja do mešanja terorizma z islamom. Torej, tu moramo biti jasni e, ne gre samo za to poročilo tudi za druga poročila to velja e, e, kati imam pa tudi nekaj konstruktivne kritike in sicer gre za odstavek 29. Kati tu govori o tem, da eh, ugotavljamo, da želi Turčija igrati eh, konstruktivno vlogo Eh, v boju proti ISIS-u. Slišala sem veliko zgodb in mislim, da igra eh, tu eh, Turčija zelo dvoumno vlogo, če sem zelo blago povedala vse to. In tega ne moremo spregledati, nikakor ne. Way, in isto velja za Libijo. Ja. Dank, dank, dank. Gospod Belder. Najlepša hvala kolegici Peri. Torej moram govoriti v materinščini, da se neposredno razumeva. Pridružujem se gospe Gomeš. V zadnjih dneh sem od sodelavcev dobil nekaj preglednic in tam se zlasti govori o upletenosti Turčije v Siriji. Prvi deseti tu je bila udeležena eh, tajna služba Turčije pri tihotapljenju orožja terorističnim organizacijam, če to strnem. Torej, kako ocenjujete taka poročila, ki so očitno dokazana? In resolucija 2537 je tudi eh, v nasprotju s tem. Eh, in tega ne moremo nekako uskladiti s vladovino prava in premije eh, tu očitno samostojno dela. In kako ocenjujete pravzaprav te dokumente v povezavi za točko 29, pripravljenost boja proti eh, terorizmu? Kako lahko izboljšamo odnose s Turčijo? To se moramo vprašati. Tudi eh, odnose eh, v okviru NATO. Morda bi lahko v zvezi s tem še kaj dodali. Gospod eh, Korvin, eh, hvala lepa, kratko vprašanje. Eh, zakaj ne moremo združiti Haitija in Dominikanske republike? Torej, prebivalstvo je zelo pomembno, francoščina in španščina sta podobna. Torej, zakaj nihče ne poskuša združiti Haitija, zakaj si želijo združiti Cipar?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 zakaj ne smemo priznati eh, vojnih eh, rezultatov, eh, tudi če so se zgodili pred 40 leti. In tudi predsednik Šulc je govoril o tem, ko je rekel, da je obžalovanja vredno, ko vidimo, kaj je prinesla nacistična zasedba in sedaj imamo fašistično zasedbo Cipra in te se želimo otresti. Nekdo je rekel, če želimo nekaj postoriti za Cipr, moramo povedati resnico. Najprej med nami, zato da bo do. Uh, eh, Turki to lahko tudi razumeli. Eh, ne glede na to, koliko poglavi eh, odpiramo, ostajamo na enem samem mestu. Erdoan in tisti, ki ga podpirajo, svoje drže ne bodo spremenili. In sedaj pa vprašanje Cipra. Podporo za Ciprsko republiko moramo jasno izraziti in eh, zahtevati priznanje in umik turških eh, zasedbenih enot. Ni dovolj, da se eh, za 16 km oddaljijo vojne ladje. Eh, kaj se bo potem zgodilo? Mi moramo eh, v Evropskem parlamentu poskrbeti za to, da bodo ciprčani dobili dovolj podpore. Hvala lepa, gospod Papadakis. Najlepša hvala. Kolegica Kati želi pustiti komunikacijske kanale s Turčijo odprte. Mi se sprašujemo, s kakšno Turčijo želimo komunicirati. Mi nočemo uh, zrušiti mostov. Eh, ki jih imamo s turškim prebivalstvom vendar želimo da turčija sprejme evropske vrednote na ta način bo mogoče tudi rešiti ciprski problem in vprašanje notranje demokracije v turčiji probleme ki jih povzroča turška država bo mogoče rešiti samo na ta način tu eh, prihaja do provokacij eh, strani turškega režima če poslušamo njihove izjave pa tudi ko vidimo kaj se dogaja v praksi na to se moramo odzvati mi se moramo vprašati kaj bomo eh, vse naredili, čemu vse se bomo odpovedali za to, da se zbližamo s Turčijo, eh, ali moramo stalno tekati okoli Turčije, ali moramo stalno zahtevati spoštovanje temeljnih eh, pravic. Hvala lepa, gospod Sambasti predsedatev uvaženemu gospodu župirju uvaženi kolegi njemu da se spet eh, gospa piri spoštovane kolegice in kolegi ne bom ponovno govoril o tem eh, kar zadeva pravno državo zasledovanje eh, pregon novinarjev ne bom govoril o armenskem genocidu govoril bom o dveh aktualnih problemih prvič Eh, podpora Turčije ISIS-u, ki kaže, da postaja eh, Turčija vojaška baza in centar islamske države. Drugič, grožnja, eh, ki izhaja iz neoosmanske politike Erdogana za sosednje države. Gre za kršitev teritorijalnih voda Cipra, potem pa Eh, dopuščanje eh, ilegalnih eh, migracij v Grčijo, potem pa nezakonito umešavanje Turčije v Bolgariji, ki je tudi članica Evropske unije. Vse to se dogaja s pomočjo političnih projektov in verskih organizacij. Vse to je znak za to, da Eh, gradi Erdogan agresivno diktaturo, ki predstavlja tudi grožnjo za sosede eh, Turčije, ki so članice Evropske unije. Pozivam vas, da spremenimo stališče. Imam veliko predlogov sprememb. Hvala lepa. Εγώ θα ξεκινήσω με μια επισήμανση. Τυχάνει να είμαι Κύπριος Najlepša hvala. Mislim, da pravzaprav eh, imam isto mnenje, ne glede na eh, narodno pripadnost. Iste ime bi bil, če bi bil Britanec, Ciprčan ali karkoli drugo. Eh, moje mnenje je, da je naša naloga tu, da ohranjamo Evropsko unijo, ki temelji na Eh, na določenih načelih na pravni eh, državi. Obračam se kolegom. Vse je v redu, ali je treba ponavljati? Torej, sedaj se obračam kolegici Kati. Razumem, da ste kot poročevalka imeli drugačno metodo Eh, vendar eh, kljub samo menim, da imamo tu v poročilu določene vrzeli. Eh, ne odraža se dovolj vprašanje pravne države. Nič se ne govori o angažmaju Turčije pri vprašanju Cipru. Ne zahteva se umik turške eh, vojske, ne govori se o eh, protokolu iz Ankare, ne govori se in ne poziva se eh, k spoštovanju temeljnih pravic evropskih držav, naprimer Cipra in podobno, pa še druge vrzeli so. Vsekakor bomo predlagali spremembe, eh, vendar ljubše bi mi bilo, če bi te eh, osnovne stvari že imeli v poročilu. In potem pa eh, moramo tudi vedeti, kam gre denar Evropske unije. Ali se znajde ta v blagajnah nevladnih organizacij, ki se borijo za človekove pravice ali kje drugje. Hvala lepa, gospod Poštinaru. Eh, eh, mislim, da eh, moramo angažirati Turčijo, da moramo pravzaprav izreči dobrodošlico Turčiji. Pozdravljam poročilo gospe Kati. Turčija mora koordinirati zunanjo varnostno in obramno politiko z EU in NATO. To je nujno potrebno in uh, Turčija eh, eh, je pomembna tudi za energijo. Treba je videti tudi, kako je s približevanjem Turčije za Rusijo na področju energije. Mi moramo pojasniti ta vprašanja in mi moramo obravnavati ta vprašanja, kajti sicer eh, se bo iz tega izsimila nadaljna ranljivost naše varnosti v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Mordiju iz Generalnega direktorata za širitev. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Komisija bi rada izrazila naše čestitke za to jasno poročilo. Poročivo priznava napredek Turčije leta 2014, vendar pa poročilo tudi povdarja pomankljivosti in težave, ki jih mora Turčija še rešiti. Pomembno pa je, da poročilo še naprej podarja, da se zauzimamo za tesnejše stike z Turčijo. Turčija je strateška partnerica in pristopna pogajanja predstavljajo zelo dober okvir za to, da izkoristimo potencial naših odnosov vendar pa treba tudi sodelovanje na drugih področjih. Evropski parlament je zaskrbljen zaradi neodvisnosti sodstva in da je treba še naprej spodbujati napredek na tem področju, enako velja za boj proti korupciji in pa tudi skrb, ki smo ga videli v resoluciji parlamenta glede omejevanja pravice združevanja in tudi tukaj smo poslali jasno sporočilo. Strinjamo se tudi glede tega, da če odpiramo poglavje 23 in 24, bi zastavili načrt napredka za Turčijo. To ne pomeni, da si Turčija zasluži to, vendar pa je to v našem interesu in škoda bi bilo, da ne bi izkoristili spodbudili in motivirali Turčijo za opravljen napredek in za izvajanje reform na teh ključnih področjih, ki se želimo za Turčijo. Evropski parlament povdarja, da mora Evropska unija izrabiti priložnost za to, da Evropska unija postane centr za širjenje demokracije in napredka v Turčiji. In res je, da potrebujemo zagon za prestopna pogajanja. In priložnost se bo pokazala, to bomo prvi pogajal številka 17, ko gre za gospodarsko in monetarno unijo, še posebej je to logično zaradi naših gospodarskih odnosov. Vendar pa tudi reševanje spora na Cipru pomeni možnost za reševanje teh težav, tako bi lahko normalizirali situacijo, istočasno pa bi s tem tudi blokirali pogajanja, ki so pomembna za pristopna pogajanja in za napredek. Komisija želi povdariti, kako zelo ceni podporo Evropskega parlamenta za združitev Cipra in za vodilno vlogo pri um, pri vodstvu mirovnih pogajanj. Pomembno je, da so stranske sporazumi tudi glede ekskluzivne gospodarske cone. Evropski parlament je v osnotku resolucije zapisal, kako zelo pomembno je sodelovanje s Turčijo za to, da bi spodbojili skupne interese in reševali skupne izzive. Pozdravljamo v tem kontekstu tudi omembno posodabljanje carinske unije, širši obseg, in pa širok gospodarski dialog. Turčija si prizadeva za to in poročali vam bomo o napredku na teh področjih. Rad bi podaril tudi, da. Tragedija v Parizu kaže na to, da moramo okrepiti naše sodelovanje tudi na področju zunanje politike na splošno in tudi na področju tujih porcev. Videli smo tudi že kako zelo pomembni so sedovi, ki so jih obrodili naše sodelovanje in videli smo tudi, kako zelo pozitivno naše sodelovanje na področju nezakonitega priseljevanja turške oblasti so zaustavile plovila z nezakonitimi priseljenci. Več kot 300 jih je bilo in vidite, kako zelo koristno je sodelovanje s Turčijo. Še posebej treba povdariti naše nadaljne sodelovanje s Turčijo glede liberaliziranega sviviznega režima in priseljevanja. Sodelovanje na kopni meji med Grčijo in Turčijo in Bolgarijo in Turčijo je zelo pomembno. In na srečo je tako. V tem trenutku je 1,7 milijona sirskih beguncev, ki živijo v Turčiji in to stane Turčijo približno 5 milijard evrov na leto. Seveda ne želim trditi, da so razmere v teh taboriščih na ravni pet zvezdice v hotelu, ampak je Turčija res storila vse, kar lahko za to, da nastani te begunce. To je še en razlog za to, da moramo sodelovati s Turčijo. Najlepša hvala, z veseljem vam bomo še naprej pomeli naše, našo pomoč. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo dali besedo poročevalki gospe Kati Piri, da zaključi razpravo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala. Spoštovani kolegi, zahvaljujem se tudi predstavniku komisije za ta zelo pomemben prispevek. Vidim, da nas vse skrbi vprašanje vladavine prava in da so za nas ključnega pomena določena vprašanja v pristopnih pogajanjih. Gospa Sevajos je omenila, da je pomembno, da moramo ponovno pregledati besedilo v zvezi s svobodo tiska. Včeraj sem zaključila to poročilo in mislim, da je prav, da skupaj s poročevalci v senci pogledamo končno verzijo naše resolucije in doključimo to v naše poročilo. Na začetku sem že dejala, da mislim, da se večina strinja z analizo dogodkov, ne strinjamo pa se glede naših odzivov na te dogodke in kako naj izkoristimo naš vpliv. Prepričana sem, da moramo najprej uporabiti vsa orodja, ki jih imamo na voljo, preden potegnemo zaključke. Vsa pristopna pogajanja z vsemi državami članicami so bila zelo dolgotrajen proces. V tem primeru, tudi ko gre za Turčijo, moramo zagotoviti, da najprej porabimo razpoložljiva urodja, preden začnemo sklepati zaključke. veliko vprašanj smo slišali glede zunanje politike. Gospod Plenkovič in tudi drugi so omenili vzhodni del naše celine, um, ko gre za Rusijo in sankcije. Omenila sem dialog na visoki ravni in tudi trgovinske odnose. Vse to mora biti del naše zunanje politike. Ko se odločamo o skupni zunanji varstni politiki, potrebujemo dialog na najvišji ravni, ko gre za usklejevanje na področju zunanje politike. Potem imamo tudi vprašanje Sirije. Edino, kar bi prosila, ko gre za predloge sprememb, je, da se moramo preprečiti, da gre za dejstva, da ti predlogi temelijo na dejstvih in da vključimo vsa dejstva. Komisija de je omenila in tega nisem žal kolego, da Turčija gosti 1,7 milijona beguncev, kar je tudi rezultat sirske krize in da tudi pešmergi lahko grejo v Kobani. Ko boste uložili predloge spremen. Prosim, da se prepričate, da to ne temeli na govoricah, ampak na dejstvih. Potem pa je vprašanje, ali se naj samo tako odločimo in obsodimo, kar se dogaja, ali pa da se angažiramo. Čeprav nam ni všeč, kaj se dogaja, mislim, da se moramo še dodatno angažirati na področju zonanje politike. Zelo sem zadovoljna, da se velika večina poslancev s tem strinja. Potem pa imamo tudi vprašanje Cipra. Pripravljena sem na dialog glede tega, kako bi lahko po vašem mnenju izboljšali besedilo če je to povezano z pristopnimi pogajanji s Turčijo. Samo to bi vas prosila zato, da dobimo konstruktivno besedilo in da ga lahko spremljajo tudi naši ciprski kolegi. Prosim vas samo, da je besedilo relevantno za odnose med Evropsko unijo in Turčijo v luči pristopnih pogajanj in da ne bo prišlo do poročila o Cipru. Veselim se tudi sodelovanja s poročevalci v senci. Zato smo si vzeli veliko časa, ker gre za občutljivo vprašanje. Pomembno pa je tudi, da tako, kot smo to storili v odboru, se vse politične skupine uskladimo glede resolucije v Turčiji. Upam, bo, da bomo s tem priporočilom ravno tako naši čas za konstruktivno razpravo, da zagotovimo, da lahko v čim večji meri oblikujemo enotno starišče in da uskladimo naš delok s turško vlado. Najlepša hvala, gospa Piri. Najlepša hvala vsem poročevalcem senci, vsem, ki ste sodelovali v razpravi, da razumete, da moramo včasih ometi čas. Potem gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za točko sodelovanja z delegacijo z odnose že Magreba in Unijo arabskega, arabskega Magreba. Imeli bomo izmenjavo mnen o misiji za opazovanje volitev v Tuniziji z glavno opazovalko Evropske unije Anemi Nec. Gre torej za parlamentarne volitve v Turčiji 26. oktober in predsedniške volitve 23. novembra. Zmagala je stranka Nida Tunes. Vodja te stranke Sembesi je predsednik vlade. prosim, da zapustite dvorano v tišini. Najpomembnejša vprašanja za novo vlado so gospodarstvo in nestabilnost v regiji, ki vključuje tudi krizo v Libiji. Prijemne naloge za poslance bo, da sprejmejo v odboru pravilnik in poslovnik za nov parlament. tem je spodnji dom dobil zelo pomene pristojnosti za nezaupnico vladi. S tem so ta, te volitve še posebej relevantne. Evropski parlament je vedno podpiral demokratične volitve in demokratični razvoj v Tuniziji in bo podprl tudi oblikovanje poslovnika. Dal bom besedo gospej Nates, glavni opazovalki misije Evropske unije. Pozvalne misije na volitvah. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, vesela sem, da sem tukaj v tej dvorani, ki me je zelo eh, blizu in znana. Tukaj sem zato, da povem, kako poteka uh, eh, volivni proces v Tuniziji. Eh, ki ga po eni strani podpira Evropska unija in ki ga tudi zelo natančno spremlja in opazuje. Eh, govorila bom eh, francosko, ker je pač bila francoščina naš delovni jezik na misiji. Torej, misija za opazovanje je bila v Tuniziji od 19. septembra lani do 14. januarja letos. Se pravi, tu je šlo za zelo dolgo, veliko misijo. E, tu smo imeli najprej neko e, osrednjo ekipo, ki je bila vse čas v Tunisu in potem pa smo imeli tudi še na e, kako stotino opazovalcev, ki so bili po celem ozemlju Tunizije, tu pa tam za nekaj dni, razen regije Kasrin, ki eh, trpi zaradi nekega upora, eh, ne vemo pa, ali ne gre tu za neko eh, džihadistično dogajanje. Eh, torej, eh, misija je opravila odlično delo. Eh, Vš čas misije je bila zelo dragocena podpora delegacije Evropske unije in uh, veleposlanice ter cele eh, ekipe ter članov uh, iz uh, službe za zunanje delovanje. Uh, torej, um, o samem procesu bom govorila ne, čez nekaj minutk. Uh, Eh, torej, zelo dobro smo sodelovali eh, tudi s predstavniki Evropskega parlamenta. Eh, vedno je bilo prijetno, koristno in dobro delo misije ne bi bilo mogoče brez sodelovanja in če ne bi oblasti v Tuniziji imeli odprtega duha parlamentarne volitve so potekale šestindvajset oktobra lani potem eh, triindvajset novembra prvi krog predsedniških volitev in drugi krog med dvema kandidatoma ki sta dosegla največ eh, glasov v prvem krgu enaindvajset decembra dva tisoč štirinajst najprej sem š, v uh, Tunizijo uh, potovala okoli 20. septembra, se pravi približno en mesec pred uh, parlamentarnimi volitvami, da vidim, kakšno vzdušje vlada v državi. Vzdušje uh, je bilo polno sumov, sumničenja. Zlasti tistih, ki naj bi organizirali volitve, Lizi, Lizi pomeni eh, neodvisni visoki organ za volitve in eh, v tem organu so bile osebe, ki jih je imenoval parlament, potem eh, potem pa smo imeli seveda tudi eh, regionalne enote te organizacije in potem pa še AIKA, eh, e to je pač visoki neodvisni organ za nadzor audiovizualnega sektorja. Se pravi, bilo je zelo veliko sumničenja. Eh, vse te organizacije so bile osumničene, da niso objektivne, obstajal je strah neobjektivnosti. In v teku tednov in mesecev so ti organi pridobili zaupanje glavnih akterjev v volivnem postopku, vključno z zaupanjem voljivcev. Zanimivo je bilo, da je po vsaki etapi eh, bilo eh, opravljeno eh, nadziranje, analiza volitev in eh, za vsak volivke, naslednje volitve so potem eh, stvari izboljšali. Kot misija za opazovanje volitev eh, vam lahko pravzaprav povemo samo dobre novice. Eh, proces je bil dejansko vzoren, kar zadeva odpiranje duha, razpoložljivost, pripravljenost popravljanja napak, odpiranje mednarodnim eh, opazovalcem, odpiranje nacionalnim opazovalcem, eh, ki jih je bilo zelo veliko. Nacionalni opazovalci so prihajali iz civilne družbe, iz eh, organizacij, pluralističnega eh, značaja, ki niso bile povezane s kandidati. Imeli pa smo seveda tudi opazovalce, eh, ki, prihaj, ki so prihajali iz vrsta eh, glavnih kandidatov. Na deset tisoče državljanov so na ta način mobilizirali. povprečna starost opazovalcev je bila eh, pravzaprav zelo nizka. To velja za vse skupine opazovalcev. Eh, se pravi, nekje okoli 40 let. Torej, na deset tisoče tunizicev je torej sodelovalo pri zagotavljanju uspešnosti volitev. Se pravi, to velja za vse volitve, ki so jih imeli pač eh, oktobra, novembra, decembra. Eh, to ni nekaj samoumevnega. Volitve so prinesle zelo verjetne rezultate po eni strani, po drugi strani nepričakovane. Zakaj nepričakovane? Eh, zaradi tega, ker so politični opazovalci pričakovali, da bo rezultat podoben rezultatu leta 2011, eh, se pravi, da bi Enada, ki je menda islamistična stranka, ne vem, ali ta etiketa sploh eh, primerna, da bi ta bila na eh, prvem mestu, vendar stranka Nida Tunes je bila eh, na prvem mestu. svojim glavnim kandidatom Esepsijem, ki je sedaj eh, predsednik eh, Tunizije, ki je velika osebnost v Tuniziji, ki igra eh, pomembno vlogo in ki je tudi v preteklosti odigral zelo pomembno vlogo, eh, naprimer tudi v času po Benaliju je postal zelo pomemben, bil je premije po Benaliju in to pomeni, da je pravzaprav vodil stranko, ki je združevala različne politične usmeritve. Tunizija je republika, ne upam si reči, da je to um, sekularna eh, država, vendar kljub vsemu pa se zelo razlikuje med verskimi in političnimi načeli. Gospod Esepsi je torej dobil največ eh, glasov. 200 tisoč eh, glasov razlike je bilo med njim in drugim kandidatom, gospodom Marzukijem, ki je bil dosedanji predsednik. Gospod Monsef Marzuki je bil nekdanji zagovornik človekovih pravic ki je nekoč v preteklosti tudi zapustil državo se je vrnil postal začasni predsednik on je bil torej zelo močan protikandidat vendar gospod esepsi je torej zmagal in v drugem kogu predsedniških eh, volitev se je potrdilo da je gospod esep si dejansko prejel največ glasov eh, in razlika med njim in eh, drugim kandidatom je bila štiristo tisoč glasov se pravi bistveno večja kot v prvem krogu eh, predsedniških volitev ob razglasitvi predsedniških volitev in rezultatov je bilo najprej nekaj oklevanja, ali bo prišlo do ugovora ali ne eh, poraženega kandidata, potem se je pa le odločil, da prizna rezultat volitev. Eh, nimamo nobenih eh, pripomb, ki bi jih morali predstaviti tunizicam in njihovim političnim zastopnikom. No, imeli bi kakih deset priporočil. Večina naših priporočil predlaga pravzaprav olajšanje določenih pravil in ne bolj strogo izvajanje pravil. Pravila pri teh treh volitvah je, so bila zelo stroga. Pre, povedano je bilo celo politično oglaševanje kar je pa tudi po paradoksalno v predvolilnem boju se pravi da je prepovedano politično oglaševanje potem finančna pravila so bila tudi zelo stroga e, v veliki meri so jih spoštovali manj močne stranke so težko izpolnjevale pravila in zahteve. Tunizijski parlament in Liziji mora sedaj videti, kaj bo naredil z našimi priporočili. Eh, konec februarja bodo ta priporočila verjetno začeli obravnavati pod pogojem seveda, da bo oblikovana vlada, v tem trenutku še ni in e, vlada potrebuje seveda tudi nekaj časa, da preuči naša priporočila. Gospe in gospodje, ko slišimo e, tako pozitivno poročilo in eh, prisegam, da je to dejansko upravičeno, se morda sprašujete, ali je bilo smiselno imeti tako veliko in dolgo misijo za opazovanje volitev. Jaz mislim, da je bilo upravičeno. Naša prisotnost je bila pomembna. Naša misija je bila največja med vsemi opazovalnimi misijami, ki so bile v Tuniziji. Imeli smo stalno prisotnost in naša prisotnost je, po mojem mnenju, uh, Eh, pomirila eh, tako eh, lajko kot tudi vrhovni volilni organ. Mi smo bili pravzaprav instanca, na katero so se lahko obračali, lahko so uh, videli, kaj se da izboljšati in podobno. In naša misija je dejansko pomirila Tunizice in povečala njihovo zaupanje v sam proces. In to se vidi tudi pri volilni udeležbi. Torej, eh, v Tuniziji se je bilo treba registrirati. Eh, za volitve šestdeset odstotkov eh, volilnih upravičencev se je registriralo in eh, eh, na glasovanje je prišlo dvainsedemdeset do sedeminsedemdeset odstotkov le teh torej to ta odstavek se je počasi eh, sma, zmanjševal, vendar na koncu je bila volilna udeležba 62 odstotkov in to ni malo. Prizadevanja Evropske unije so bila pomembna, države članice so podpirale to misijo. Torej, mi smo bili pomemben dejavnik za uspeh teh volitev in vse eh, zasluge gredo seveda tunizicem, ki so upravičeno ponosni na organizacijo in izvedbo volitev. Eh, vse to je povod za veliko upanje v celotni regiji in v celotnem arabskem svetu eh, z muslimansko večino. Toliko sem hotela povedati uvodoma, če pa imate vprašanja, bom poskusila odgovarjati na nje. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospanec, za to popolno poročilo. Sedaj bomo dali besedo predsedniku delegacije za Magreb, gospodu Pancelju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospa Nejc, za upravljeno delo v okviru posovalne misije. Zahvaljujem se vam tudi za upravljeno delo skupaj z gospodom Galerjem. Te volitve so prinesli rezultat, ki zahteva premislek. Že dolgo je teka, odkar je prišlo do revolucije, bila sprejeta ustava in prišlo do trenutkov, ko smo mislili, da bo prišlo do novih izgredov, vendar pa je prišlo do pomnega dogodka, do volitev, ki so se zaključile s predsedniškimi volitami. Danes lahko rečemo, da da je demokratična tranzicija zaključena, da se bo ustanovila vlada. To je pomembno zaradi dveh vidikov. Prvič. S to resolucijo lahko rečemo, da arabska pomlad lahko prinese dobre rezultate in Tunizija je zelo dober zgled za to. Drugič, bolj ko je okrepljen demokratični postopek, bolj bo opremljena Tunizija za to, da se sooči z izzivi, kot so gospodarstvo, terorizem in pa odnosi s sosednjimi državami, vključno z Libijo. Sedaj je čas za ukrepe. Treba je spodbuditi zaključek demokratičnega procesa z Evropsko unijo, pomeni, da moramo investirati v Tunizijo, krepiti gospodarske in finančne odnose in jih spomniti na prednostne naloge to pomeni ne samo, da investiramo v Tunizijo, ampak da investiramo tudi v Evropsko unijo. Najpomembnejše sporočilo teh volitev je, da smo zelo zadovoljni z rezultati volitev. Sedaj pa ima besedo gospod Kaler, ki se je odeležil opazovalne misije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala Aneminejc za upravljeno delo. In za prisotnost v tej državi. Treba je razumeti, za kakšen kontekst gre. Gre za državo, ki je obkrožena z nestabilnostjo. arabska pomlad je kazala tudi, da bo prišlo do ponovnega preljeva krvi, vendar pa smo s Tunizijo videli, da smo videli demokratični postopek, ki se je začel leta 2011, dobili smo novo ustavo in ta postopek se je zaključil z volitvami. Ni prišlo do bojkota volitev, ravno tako pa rezultati niso dvomljivi. Prišlo je do širšega konsensa pred in po volitvah. Videli smo demokratični okvir, ki je sprejet strani vseh udeležencev. Sam sem bil glavni opozovalec leta 2011 in lahko rečemo, da se je Tunizija veliko naučila v teh treh letih in pol, oziroma štirih letih, pa revoluciji, dozoreli so in ravno tako so potegnili svoje lasne zaključke iz volitev, to pozdravljamo. Sedaj pa moramo spostaviti naše politične odnose z novim parlamentom in tudi z novimi pristojnimi, s pristojnimi, kajti imamo še programe za spodbojne demokracije, ki jih izvajamo skupaj v sodelovanju s to državo. Veliko načrtov imamo, februarja je načrtovana konferenca za politične skupine, konference ne bo, ker je veliko dela, vendar pa imamo naslednji mesec um, priložnost, da stopimo v stik z novo izvoljenim parlamentom. Pomembno je tudi, da Evropska unija poda politično in gospodarsko podporo. Demokracija v Tuniziji se bo ustanovila in stabilizirala samo takrat, ko bo prišlo do gospodarskega razvoja in ko bodo ljudje uvideli perspektivo. Zato moramo k temu prispevati in tako kot smo se demokratično angažirali leta 2011, moramo to storiti politično in gospodarsko v naslednjih mesecih. Najlepša hvala celotni skupini um, glavnim pozvalcem in še posebej Anemineic. Najlepša hvala, gospod Galer. Sedaj bomo odprli čas za razpravo. Vsak ima na voljo dve minuti, če želi zastaviti kakšno vprašanje, gospod Neic. Prva je gospa Gabriel gospod predsednik najprej čestitke gospe eh, eh, za odlično delo eh, ob tej misiji pričakujemo seveda tudi dokončno poročilo strinjam se z vami glede čestitk Tuniziji. Mislim, da je to zelo pomembno sporočilo celotni regiji in vse to je dokaz, Eh, kako so Tunizici angažirani za napredek lastne države. Rada bi pa opozorila na tri vidike. Najprej sodelovanje mladih in žensk. Eh, morda bi lahko o tem več povedali. Morda so tu potrebna večja prizadevanja tudi po volitvah. Kakšne so bodoče perspektive za mlade? v Tuniziji in kako lahko pravzaprav spodbudimo večjo udeležbo ženske v javnem življenju in politiki. Drugič, vprašanje uprave, upravljanje, katera priporočila eh, lahko date za eh, volilno administracijo eh, in eh, tudi za decentralizacijo. Mi vemo, da ima Tunizija velik eh, problem z brezposelnostjo mladih in da so velike neenakosti med posameznimi regijami. Ja, Potem pa tretje vprašanje, varnost, sodelovanje z regionalnimi partnerji, kako se Tunizija odziva na boj proti radikalizaciji in podobno, kako je z sodelovanjem sodelovanjem in eh, ali bi lahko Tunizija igrala večjo vlogo v regiji. In še zadnje vprašanje, kakšno je bo bodoče angažma Evropske unije. Ali je bilo med volitvami eh, tudi eh, kaj pozival Evropske unije, da bi mi bili močneje angažirani, tako kot so nas pozivali leta 2011? Kaj se od nas pričakuje po volitvah? Hvala. Najlepša hvala, gospod Boštinaru. Najlepša hvala. Kako lepo je, da lahko z našo kolegico, gospod Nec, pozdravljamo tako lepo poročilo in proslavljamo zgodbo o uspehu v regiji, ki se sooča s toliko krizami. Rad bi čestital ne samo za opravljeno misijo, ampak tudi bi se vam rad zahvalil za vaš prispevek, kajti poročilo nas opozarja na to, kakšna je naša misija, kakšna je naša vloga v tej regiji, ne samo za stabilizacijo te regije, ampak da pomagamo tudi demokratičnim silam, ki se borijo za demokracijo in za prebivalstvo v tej regiji. Čisto na kratko. Tranzicija je bila zelo uspešna. Mogoče je to edini zgled v tej regiji, ki ga vidimo v tem smislu po arabski pomladi. Gre za zgodbo o uspehu tudi glede organizacije volitev in poteka volitev. Ni prišlo do sporov, ni prišlo do izgredov, nobenih bojev. Tudi rezultati so uspešni, kajti včasih so izidi problematični v drugih državah, ko govorimo o sredozemlju. Tretjič. Tunizici so v času volitev izbrali sekularnost v nasprotju s kakršnokoli obliko radikalizma in skrajnosti. Gre za večinoma muslimansko prebivalstvo in da so tako močno zavrnili radikalne struje, je nekaj, kar moramo pozdraviti. In izkazalo se je, da demokracija v arabskem svetu ni samo teoretično možna, ampak da je možna tudi v realnosti, kar bo še ukrepilo naše sodelovanje. In pa tudi podpora sekularizmu, kar je zelo pomembno in to je treba povdariti. Tisti, ki malce poznate tunizijsko družbo, razumete lahko, zakaj so se tunizici tako odločili. In za konec naša dožnost z političnega in moralnega vidika je, da pomagamo Tuniziji, Tunizicem in da ta zgodba o uspehu postane način za stabilizacijo regije, regije in da regija prevzame lastništvo nad dogodki. Najlepša hvala. Najlepša hvala. gospa Feldman, spoštovani kolegi, zelo občutujem delo gospe Anemi Neitz in ne samo zato, ker sem nasledila na poslanskem sedežu. Ko je naznanila, da bo zaključila svoje delo in naznanila je, da bo zaključila svoj mandat kot glavna opozovalka na tej misiji. Nekateri se ukvarjajo predvsem s tem, kaj bodo počeli po mandatu. Za njim je to ne velja. Sama se je vrgla v to misijo z vsem svojim znanjem, strokovnim znanjem in z diplomacijo. Sodelovala je na vseh sejah in se srečala z vsemi najpomembnejšimi akteri. Razumem jo, kajti te volitve so bile zelo pomembne, ne samo za Tunizijo, ampak za celotno regijo. Rezultati in potek volitev kaže na to, da lahko pozitivno gledamo v prihodnost. Najlepša hvala za delo poslanke in glavne opazovalke. Če bi obstajali Oskari za politično delo, bi bila definitivno nominirana za življensko delo. Najlepša hvala, Anemi. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Asiš. Najlepša hvala. Tudi Sam bi rad čestital glavni opozovalki za odlično opravljeno delo. Nisem jo poznal, to moram priznati, sedaj sem jo spoznal in lahko rečem, da sem vesel, da sem jo spoznal, kajti ona poseblja ta evropski duh. Glede Tunizije bi rad povedal samo naslednje. Strinjam se s tem, kar smo tukaj slišali, videli smo, da je to družba, ki lahko izpelje demokratično razpravo na zrev način. Gre za socialno komunikacijo, ki je popolnoma svoboda, kjer se lahko berejo članke različne ideologije, kjer smo videli članke, ki so bili bolj na strani vlade kot opozicije in To je rezultat triletnega procesa, ki je bil dolgotrajen, vendar pa je bil uspešen. Rad bi podaril naslednje. Vloga žensk. V Tuniziji so ženske igrale pomembno vlogo. V času predsednika Bordijaja so sprejeli zakonodajo, ki še posebej ureja vprašanje pravic žensk islamisti so bili na vladi in so imeli večino v parlamentu in skušali so spodkopati te pravice. Tunizike so demonstrirale, protestirale na cestah in zahtevale svoje pravice in stranka NADA se je morala umakniti. Ženske so bile v prvi vrsti, ki so zahtevali moderno, sekularno Tunizijo in pa še vloga mladih. Tudi mladi so bili ključnega pomena in videli smo velik skepticizem med mladimi in to je bil mogoče najbolj negativni vidik našega obiska v Tuniziji. Zelo skeptični so glede prihodnosti, glede gospodarske, predvsem politične prihodnosti. Tudi islamistično gibanje je moralo postati bolj zmerno. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, vendar pa gospod Hanuči, ki je duhovni vodja nadaja, je podal izjave, kjer je dejal, da se je oddalil od radikalnih salafistov in dokazal je, da je zmeren islamis, islamizem možen in da je v skladu z demokratičnimi vrednotami. Videli bomo seveda, kaj se bo zgodilo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Van Balen kot prvi. Ja, dank u wel. Najlepša hvala. Gospa Hortman se je že povedala vse, kar je bilo treba povedati glede anemi NEITS. Mislite, da nekaj skupin ni sodelovalo na volitvah, zato da bi lahko dobile več moči in se potem udeležile z večjo močjo? Mislite, da bi lahko videli še druge arabske države, ki bi sedile temu zgledu? Sedaj pa bomo dali besedo Anemi Nejc za pet minut, ker čakamo na zunanega ministra iz Somalilanda. Izvolite. Um, much, uh, I, I... Hvala, predsedujoči. Uh, Rada bi se zahvalila vsem eh, kolegom, ki so povedali eh, lepe stvari o tej volivni emisiji in tudi o meni. Eh, vedno rada slišim take stvari, torej najlepša hvala. Skušala bom odgovoriti na vaša vprašanja, kar najbolje. Gospod Asiš ima prav, ko poudarja, da je situacija žensk v Tuniziji po zaslugi zakona o statusu žensk eh, je bila in je eh, oziroma položaj je še vedno eh, izjemen. Obstajali so sicer poskusi v obdobju pred letom 2011, da bi naredili korak nazaj pri tem sistemu vendar pa so po zaslugi ukrepanja številnih žensk ta uh, status uh, vendarle obdržali. Ali imamo podatke o udeležbi žensk na volitvah? Pravzaprav da, imamo podrobne podatke, ki bodo objavljeni v prilogih končnemu poročilu. Uh, Eh, pri eh, organizaciji in izvedbi volitev so tudi sodelovali ženske, okrog 40 do 50 odstotkov. Eh, v pisarnah oziroma uradih, ki so spremljali volitve in pri vodenju teh uradov je bila udeležba žensk malo nižja, ampak še vedno okrog 30 odstotkov. glede volivnih seznamov za parlament eh, je prišlo do zahteve eh, po enakopravni zastopanosti moških in žensk. Ampak seznamov je bilo veliko in pogosto je bila prva oseba na seznamu moški. Torej, vsi tisti seznami. Uh, na katerih je bil izvoljen samo en poslanec, je bil to pač moški. Kljub tej obveznosti, eh, da obstaja enakost na uh, uh, volivnih listah, pa danes te enakosti v parlamentu vseeno ni, vendar pa je situacija veliko boljša kot prej. Lahko vam povem, da je v parlamentarni skupščini 68 žensk, to je nekaj čez 31 odstotkov, prej pa jih je bilo 58 eh, eh, žensk izvoljenih na volitvah leta 2011. Torej, izboljšanje je občutno. 27 eh, je bilo predsedniških kandidatov v prvem krogu in med njimi je bila samo ena ženska. Ona se ni preveč eh, dobro odrezala. Eh, imela je samo okrog ni cela nekaj odstotkov, mm, kar ni bil dober rezultat. Torej, na tem področju jih čaka še nekaj dela. Glede udeležbe mladih mm, pa imamo nekaj podatkov in sicer po starostnih skupinah. Med tistimi, ki so se registrirali, torej te podatke imamo, eh, nimamo pa podatkov o tem, kdo vse je prišel na glasovanje. Skušala bom poiskati te podatke. V končnem poročilu bo eh, vse to zapisano pri organizaciji volitev smo posebno pozornost posvečali temu, da se olajša udeležba eh, invalidnim osebam. Naprimer, eh, na voliščih so bili tudi posebni eh, lističi, glasovalni lističi v Brajlovi pisavi, potem so skrbeli tudi za dostopnost volišč. Tako da so se res potrudili, da bi situacijo na tem področju izboljšali. De, av... Nekateri med vami, oziroma glede poteka volitev in opazovanja, bi odgovorili na vprašanja gospoda Van Balna. Arabska liga je poslala delegacijo. E, potihem eh, smo se zasmejali, ko smo slišali, kako so se predstavniki Arabske eh, lige hvalili eh, glede demokracije, ki so jo videli pri tunizijskih volitvah. No, upam, da so se iz tega kaj naučili. No, kakorkoli že, prisotni so bili. druga vprašanja in komentarji zadevajo splošno in družbeno, ekonomsko in politično situacijo v eh, Tuniziji po samih eh, volitvah. Eh, veste, da se s tem ne ukvarja misija za opazovanje volitev, vendar kljub samo si bom dovolila nekaj komentarjev. Eden izmed vidikov ki smo jih opazili po teh treh volitvah, je, da je eh, sever eh, in da so eh, velika mesta glasovali drugače od eh, centra države in juga države. Eh, v teh eh, delih namreč eh, je gospod Marzuki in gospod Nada eh, Eh, zma, sta zmagala na volitvah. Aktiv Tunes je bistveno manjša stranka, eh, ki se predstavlja kot eh, sodobna, laicistična, liberalna stranka. Ja, torej, ta je dobila največ glasov na severu, ob obali in v dveh okrajih. Gospod Marsuki pa je dosegel dober rezultat v drugih okrajih v Tuniziji. To je zelo velik eh, izziv za politiko v Tuniziji. Treba je razmisliti, kako organizirati ne zgolj decentralizacijo v nekem smislu oblikovanja regij, temveč treba je razmisliti tudi o eh, lokalni ravni, kajti ni neodvisnih občin v Tuniziji. Mi bi lahko skoraj da rekli, da je skoraj da kot pri Jakobincih je zelo centralizirano, eh, država seveda ni zelo naseljena, tako da je to tudi izvedljivo, vendar občine bi morale dobiti večjo avtonomijo, mesta bi morala dobiti večjo avtonomijo, eh, kajti sicer eh, bo težko pač zagotoviti ekonomski razvoj v celi državi. To so torej veliki izzivi. Eh, Evropska unija ponavadi ne opazuje lokalnih volitev, ker bi to bilo preveč, vendar to je pač velika skrb za prihodnost. Glede varnosti to je seveda tudi velika skrb, toliko bolj, ker eh, imamo v soseščini Libijo z eh, zaskrbljujočo situacijo, ki se slabša. Libija ima zelo veliko borcev v drugih državah. Eh, domnevamo, da gre za 3-4 tisoč eh, borcev in tu bo treba najti prave odgovore. To so torej veliki izzivi. Obstajajo trije veliki izzivi. Najprej eh, konsolidacija demokracije, eh, gospodarski razvoj in vprašanje varnosti. Ta vlada, ta parlament, te eh, organizacije civilne družbe potrebujejo vso pomoč, ki jo lahko ponudimo mi in drugi v prihodnosti in eh, to je tudi v našem interesu. Pomislimo eh, tudi na velike spremembe. Eh, do katerih bo verjetno prišlo tudi v Alžiriji, veliki državi v soseščini. Tu so stvari skoraj da okamenile, na političnem področju in tudi tu so zelo veliki izzivi. Kar pa zadeva eh, No, naj spomnim, da Enada ni imela kandidata na predsedniških volitvah. In eh, tudi ni jasno podprla enega ali drugega kandidata v drugem krogu, čeprav je bilo jasno, da mnogi zagovorniki enade podpirajo Marsukija, vendar ne zgolj Marsukija. Enada. Torej nekateri si to razlagajo tako, da je bila enada previdna, zato da se izogne egipčanskemu scenariju, kot to imenujejo nekateri in tu gre torej za veliko previdnost eh, in taki situaciji se želijo izogniti. Trabajo. Hvala, gospa Nejc, za vaše delo in vašo predstavitev. Hvala, da ste prinesli dobre novice iz regije, iz katere zadnje čase ne uh, prihajajo ravno dobre novice. Prekinjamo za tri minute, uh, da počakamo zunanjega ministra Somalija. Da.

Bueno, vamos a, a continuar ya la última parte, lo último que. Dobro, nadaljevali bomo in zdaj imamo izmenjavo mnen eh, z Mohamedom Bihjem Junisom, ki je zunani minister Somalilanda. Situacija v regiji je zelo kompleksna. Regija se sooča z številnimi izzivi, predvsem na področju varnosti in razvoja. Evropska prednostna naloga je eh, da se zagotovi neko okolje, kjer bodo spoštovane človekove pravice in kjer eh, bodo demokratične institucije lahko izvajale svoje delo. Evropska unija Somalilandu nudi pomoč in podporo za dosego tega cilja in eh, stabilnost regije je tudi ena naših ključnih prioritet. Eh, veselimo se že, da nam boste povedali, kaj je situacija v svoji državi. Mm, deset minut približno imate na voljo. Thank you very much and let me first Najlepša hvala. Naj najprej čestitam eh, vsem tistim, ki ste postali novi člani parlamenta in tega odbora v imenu prebivalcev Somalilanda in eh, v mojem lastnem imenu se vam želim zahvaliti, da ste mi dali priložnost, da vam spregovorim o nekaj temah povezanih s Somalilandom. Vesel sem, da imam to priložnost, da se obrnem na eh, člane tega odbora Evropskega parlamenta eh, in sicer glede zunanje politike Somalilanda in pa naših ciljev. Eh, zahvaljujem se institucijam Evropske unije in državam članicam za razvojno pomoč, ki jo prejema Somaliland. Ljudje v Somalilandu so globoko hvaležni za to. Rad bi se osredotočil na tri področja. Somaliland eh, eh, se je ponovno pojavil kot eh, neodvisna država. Želimo si priznanja naše neodvisnosti in zahvaljujemo se za razvojno pomoč, ki jo prejemamo prek razvojnega sklada, tako da lahko razvijamo svoj nacionalni razvojni načrt. Govoril bom tudi o odnosih s Somalijo in k našemu prispevku uh, v mednarodnih prizadevanjih, da se borimo proti terorizmu in proti piratstvu na afriškem rogu. Rad bi na kratko opisal nedavno zgodovino svoje države. Kot številni med vami e, veste, je bil Somaliland e, britanski protektorat, e, potem pa je postal neodvisna država pet dni po neodvisnosti se je Somaliland odločil, da se bo povezal z Somalijo, eh, kot tudi nekatere druge nekdanje evropske kolonije. Eh, vendar pa se je eh, to izkazalo kot zelo slaba odločitev za naše ljudstvo naše ljudstvo so izključili iz sprejemanja odločitev in iz vladanja. Leta 1996 je bil izveden državni udar in številni niso bili zadovoljni z povezavo s prej italijansko Somalijo. Potem pa smo imeli diktatorstvo, In uh, to diktatorstvo v eh, Somaliji uh, eh, je pobilo ogromno prebivalstva v Somalilandu, od 50 do 100 tisoč, uh, še več pa jih je bilo razseljenih po Etiopiji in sosednjih državah. Naša uh, prestolnica je bila tudi napadena, kot tudi številna druga mesta. Ljudje v Somalilandu so se potem odločili, da eh, bodo izstopili iz te povezave s Somalijo in eh, da bodo ustanovili svobodno oziroma neodvisno državo. Neodvisnost eh, so razglasili 18. maja 1991. Eh, številni so se zanesli na eh, tradicionalne metode reševanja konfliktov, ampak eh, to ni bilo uspešno. Imeli smo ogromno konferenc za spravo. Leta 2001 smo ustanovili lastne institucije. Ljudje so na referendumu izrazili željo, da želijo ohraniti neodvisnost. Imeli smo volitve leta 2002, parlamentarne volitve 2005 in predsedniške volitve 2003 in 2010. Prišlo je do mirnega prenosa oblasti z ene stranke na drugo. In vse volitve od leta 2003 naprej so bile uh, pravične in svobodne v Afriki imamo najboljše oziroma ene najboljših demokratičnih rezultatov. Zdaj imamo več kot 400 eh, tisoč eh, dijakov in študentov, 16 eh, univerz imamo. Povečalo se je, povečala se je stopna uh, oziroma šolanje otrok, eh, kaj ti naše šole so za ston in uh, rad bi vas uh, opozoril na nekaj uh, ključnih vprašanj. Somaliland uh, izpolnjuje vse kriterije za uh, status države. Uh, Eh, izpolnjuje mednarodno pravo eh, in konvencijo iz Montevideo iz leta 93. Imamo tudi eh, ozemeljsko celovitost, stalno prebivalstvo. Povezava v 60-ih letih z italijansko Somalijo je bila prostovoljna in Somaliland je priznalo že 35 eh, držav Združenih narodov, še preden smo se eh, povezali z italijansko Somalijo. Imamo še eh, druge primere držav, ki so spet neodvisne, ki imajo ta stat, podoben status kot mi, Senegal eh, in Mali, Senegal in Gambija. In tudi Egipt in Sirija sta bila nekoč eh, povezana. Mi smo vedno podpirali drugačno, drugačen izid ampak priznanje, to je politično dejanje. In številne države nas nočejo priznati. V Afriki in drugod po svetu uh, obstaja strah pred spreminjanjem meja. Sam to razumem, ampak ne morem se s tem strinjati v zvezi z Somalilandom, kajti uh, Eh, naše meje so še vedno iste kot iz časov britanskega protektorata. Torej, eh, želimo se samo vrniti na eh, situacijo iz preteklosti. Somaliland je že nekaj časa neodvisna država z priznanimi mejami. Smo vključeni tudi v mednarodno skupnost. In Eh, to se je dogajalo že v 60-ih letih. Ljudje v Somalilandu so večkrat že poudarili tudi na referendumu maja 2001, eh, ko je 97 odstotkov ljudi glasovalo za neodvisnost Somalilanda. Republika Somaliland je demokracija. Eh, v Somalilandu imamo mir, stabilnost in izvajamo vladavino prava. Vendar pa mednarodna skupnost teh dejavnikov ni upoštevala. In e, želijo se vrniti na situacijo iz leta 60 oziroma od leta 60 do leta 91, ko smo bili povezani s Somalijo. Mislim, da eh, ni prav, da se želimo vrniti na situacijo, eh, kot je obstajala tistih 31 let. Britanski protektorat je prej obstajal 76 let, preden je bila priznana Republika Somaliland. Prej smo bili, kot rečeno, britanski protektorat in uh, smo bili neodvisni od Somalije. Eh, več kot eno stoletje smo bili ločena država, nismo bili povezano, povezani s uh, eh, Somalijo. Mm, Somalija pa ni dolgo delovala kot neodvisna država. Nimamo več vizije velike eh, Somalije, ta vizija se ni obnesla. In prosimo mednarodno skupnost, da um, prizna rešitev dveh držav, torej Somaliland in Somalija, ki živita v miru ena ob drugi. Somalija bo tudi lažje reševala svoje težave, ko bo Somaliland priznan. Pozivamo Evropski parlament in mednarodno skupnost, pozivamo eh, države članice kot ključne akterje, da priznajo eh, dejansko stanje. Čas je, da priznamo, da eh, je leta 1991 propadla povezava med Somalijo in Somalilandom. Torej, ne moremo se vrniti eh, na tisto stanje, stanje propadle države in eh, Evropska unija eh, lahko veliko naredi, da bo mednarodno skupnost prepričala v to. Eh, mislim, da eh, bi lahko na ta način tudi dolgoročno stabilizirali afriški rog Somaliland, ki bi bil mednarodno uh, priznan, bi pritegnil več eh, neposredne tuje pomoči, eh, neposrednih tujih naložb. Situacija trenutno ni dobra. Takšni ukrepljeni eh, finančni tokovi pa bi izboljšali situacijo, omogočili bi boljše storitve za prebivalstvo Somalilanda, zmanjšali bi brezposelnost med mladimi in to bi zmanjšalo tudi privlačnost. Eh, radikalnih sil. In Somaliland bi lahko postal še bolj aktiven partner v boju proti skrajnežem. Eh, poleg tega bi se bolje borili proti piratom, proti teroristom in vsem drugim nevarnostim. Eh, to bi prineslo tudi večjo blaginjo in s tem povezano večjo demokracijo dali bi tudi dober primer eh, drugim državam, ne samo Somaliji, ampak tudi drugim, da je možno eh, okrepiti mir in stabilnost. Nekaj bi še povedal o odnosih med Somalilandom in Somalijo. Iz jasnih razlogov eh, čutimo empatijo do trpljenja somalskega prebivalstva. Hvaležni smo mednarodni skupnosti, ki daje pomoč tudi Somaliji. Zahvaljujemo se državam članicam Evropske unije, eh, ki pomagajo Somaliji. Veselimo se obdobja, ko bomo obnovili mir in stabilnost tudi v Somaliji, kajti prebivalci Somalije eh, si to zaslužijo imamo svoje politične razlike z vlado v Mogadišuju, ampak mislim, da vse lahko rešimo z dialogom. Začeli smo eh, leta 2012 z dialogom med Somalilandom in Somalijo z namenom, da se eh, okrepijo odnosi med obema državama. Turčija je tukaj eh, sodelovala. Upamo, da bo tudi Evropska unija prevzela aktivno vlogo v tem dialogu. Upamo, da. Uh, bo ta dialog prinesel dobre rezultate. Mislimo, da je to prava pot naprej in da bomo prek tega tudi uh, dosegli neodvisnost. Predsednik uh, Somalilanda in predsednik uh, Somalije sta se sestala prejšnji mesec v Džibutiju. Pripravljeni smo nadaljevati s pogovori in smo tudi zavezani uh, izpolnjevati svoje obveznosti, dožnosti, ki izhajajo iz takih eh, sporazumov. Džibuti je gostil eh, to srečanje in so pripravljeni to delati še naprej. Mi pa eh, si želimo več eksplicitne pomoči za ta dialog, več podpore temu dialogu strani EU. Evropska unija je bila vključena v dialog v prejšnjem obdobju, v tem pa ne status Somalilanda želimo rešiti eh, z mirnimi sredstvi na miren način in pozivamo tudi Združene narode in Afriško unijo, da se vključita v pogovore. Somaliland sodeluje v bojih proti uh, ekstremizmu, proti terorizmu in piratstvu na afriškem rogu smo večinoma muslimanska država in se borimo proti vsako vrstnemu eh, ekstremizmu. S širšo mednarodno skupnostjo si želimo izmenjevati informacije o terorizmu. Terorizem, ki izhaja iz naše regije, lahko uh, uh, škodi tudi Evropski uniji. piratstvo se je v zadnjem času eh, zmanjšalo in Somaliland je tukaj odigral ključno vlogo. Sodeloval je v mednarodni kontaktni skupini za boj proti piratstvu na somalskih obalah in tudi v procesu iz Kampale. Zelo si prizadevamo za to, da bi uh, izboljšali situacijo v regiji. EU je e, največja donatorka v Somalilandu in dolga podpornica moje države. Zelo smo hvaležni za podporo, ki jo prejmemo iz EU. E, Evropska unija je prva vzpostavila urad v Somalilandu. E, kmalu so sledile tudi države članice. Prvi sta bili Danska in Združno kraljestvo in pozivam tudi druge države, da to storijo. In uh, lahko bi povedali še veliko več o pomoči, ki jo prejemamo strani EU in držav članic. Eh, z nadaljno pomočjo bo Somaliland lahko uh, zmanjšal stopno brezposobnosti med mladimi, okrepil pravno državo in se boril proti eh, nasilju eh, nad ženskami eh, in proti diskriminaciji na vseh ravnih. Hvala za vašo pozornost danes. Somaliland je demokratična država. Velika stabilnost vlada v Somalilandu, kjer tudi zelo cenimo vašo pomoč. Somaliland je bil priznan. Eh, določene države so ga priznale, ampak če bi bil širše priznan, bi lahko naredil še veliko več eh, v regiji in na Afriškem rogu. Hvala, gospod minister. Zdaj pa se bodo oglasili še naši poslanci. Začel bo gospod eh, Vic. Imamo pa dovolj fleksibilnosti, da bo vsak lahko zastavil svoje vprašanje. Izvolite ausführungen. Najlepša hvala za vaše besede. Tukaj sedim. Torej, hvala lepa za vaše besede. Hvala lepa, da poročate o dogodkih, o spremembah. Prebral sem, koliko Eh, težko je bilo zagotoviti neodvisnost, eh, kako težko je bilo voditi eh, proces v družbi, kako težko je bilo vzpostaviti demokratične strukture in kako ste pač ta proces realizirali korak za korakom. Hvala lepa tudi za prispevek vaše države na afriškem rogu eh, glede vprašanj eh, piratstva. Veseli smo, da smo slišali, kako pomembno vam je, da se aktivno eh, srečate in soočate s problemom eh, terorizma. Potem obstaja Evropski biro in Evropa kot največji donator, bi lahko povedali, kje je največja podpora Evropske unije in ali ste zadovoljni s temi področji in na katerih področjih eh, si želite eh, večjo podporo Evropske unije oziroma kje bi bila bolj smiselna. Drugo pa je, da ste omenili, da Danska in eh, Velika Britanija postajata aktivni v smislu nekega predstavništva, katere druge države pa so tu Eh, izrazito zainteresirane za sodelovanje so mali landom, katere države so najbolj aktivne stopile v stik z vami in katere najbolj podpirajo vašo regijo in razvoje. Gospod Galer. Ja, Najlepša hvala, gospod minister, za vaše besede. Ja, včasih je tako, da obstoječe priznane države. E, e, ostajajo v pozabi druge države, ki pa niso priznane, vzpostavijo upravo in neko faktično državo in na nek način dajejo ljudem neko varnost in perspektivo. E, tu imamo pač tak primer. Moje vprašanje je, kako želite ravnati znotraj Afriške unije ali eh, sedaj delate reklamo po Afriki. Eh, da bi eh, po zgledu Južnega Sudana dosegli priznanje, splošno priznanje znotraj Afrike ali pa bolj stavite na to, da se de facto naveže odnosi, pa tudi brez mednarodnega priznanja. Ali pravite, da ste zadovoljni s sodelovanjem in izvajanjem projektov na razvojnem področju, eh, ker je pač to pot, ki prinaša manj konfliktov. Evropska unija podpira tudi vlado v Mogadišuju. Eh, mi smo tudi eh, podpirali misijo za usposabljanje v Ugandi, Amison podpiramo v boju super Al-Shabaab in imamo tudi perspektivo za drugi del Somalije. In tu se zastavlja vprašanje, kako to uskladiti. Očitno nočete nekega vročega konflikta z Mogadišujem. E, eh, očitno se prizadevate za dialog. Kako vi to ocenjujete? Eh, kako vidite pripravljenost Mogadišuja, da bi vas resno vzeli kot eh, sogovornika in da bi potem v nadaljem koraku priznali in sprejeli odsepitev? Hvala, gospod Tanok. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, sam že dolgo časa podpiram eh, vašo eh, prošno za neodvisnost, gospod zunani minister. Moja skupina nasplošno podpira torej to prizadevanje. In v prejšnjem parlamentu sem sam bil poročevalec za afriški rok. Težko pa je bilo pridobiti podporo v tem odboru za to, da bi eh, dali večjo vlogo ponovnemu priznanju Somalilanda. Verjetno sem edini poslanec, ki je že obiskal eh, Somaliland. Tam so me zelo lepo sprejeli. In kot ste rekli, je vaša država zgled stabilnosti in demokracije v eh, zelo problematični regiji. Eh, omenili ste tako moralne razloge, kot tudi zakonite, zakonske razloge, zakaj si eh, Somaliland zasluži neodvisnost. Leta 1960 se je ta neodvisnost končala. Zanima me, zakaj je Džibuti zdaj neodvisen. To je bil, bila prej francoska Somalija. In eh, mislim, da bi si morali prizadevati za to, da Somaliland uh, dobi priznan status, uh, tako kot je uh, bilo to uh, zagotovljeno Džibutiju. Uh, imate vse značilnosti države, uh, sodelujete v boju proti piratstvu. Uh, Eh, uprli ste se Al-Shababu in eh, v državi imate zmeren sufijski islam. V moji državi, Britaniji, nismo bili pripravljeni eh, prevzeti vodile vloge pri boju za vašo neodvisnost, prav tako nobena druga država ni bila pripravljena to storiti. In uh, to je še vedno odprto vprašanje. Eh, pravzaprav se nihče tega še ni lotil, ni bil status zavrnen, ampak eh, s tem se nihče ne ukvarja. Treba bi bilo tudi obnoviti propadlo državo Somalijo. Mogadišu je mm, od vas tako kulturno Eh, gledano kot eh, z drugih vidikov od vas zelo oddaljen. In če bi prišlo do neodvisne države, eh, bi bila to še ena neodvisna država v vrsti nekaterih, ki so v zadnjem desetletju že dosegle ta status v vaši regiji, Eritreja in Južni Sudan. Imam pa dve vprašanji. Kakšen je, kakšne so možnosti vaše prestolnice in pa. Eh, energetski viri, govori se uh, o nekem plinovodu, ki naj bi šel čez vaše ozemlje, ali obstaja kakšna možnost, da se to res zgodi. Eh, kakšne so vaše možnosti za industrijo uh, uh, izkoriščanja energetskih virov? Hvala. Um, še trije boste dobili besedo in zato, da bomo lahko uh, na vsa vprašanja še dobili odgovore, vas prosim, da ste kratki. Gospod Kelem, gospod Galar je imel dobro pripombo. Spostavljene eh, države eh, so pogosto bile neuspešne. Somaliland pa ni priznan, pa je vendarle uspešen. Eh, imam prijatelje ki so v Somalilandu ali pa so tam bili in so prinesli dobre novice glede razvoja vaše države. Vendar pa moramo upoštevati resne argumente. Učinkovito upravljanje demokratične volitve, eh, referendum, ki je bil izpeljan in eh, vse to se odvija v okolju, ki ga obdaja nestabilnost, eh, ki ga obdaja tudi terorizem sam simpatiziram z vašimi cili eh, in zanima me, kakšen odnos ima do tega Afriška unija. Mislim, da bo to ključnega pomena. Eh, če vas bodo podprle države na vaši celini, potem bo eh, lažje tudi za vse druge. Zelo pa sem zadovoljen, da je bila vzpostavljena pisarna EU v vaši državi rekel bi, da bo ključni kriterij e, to, da se praktično e, začne kazati vaša možnost, e, da stabilizirate regijo, da prinesete mir, gospodarsko pravičnost in stabilnost. Tukaj lahko računate na našo podporo in upam, da bo ta podpora eh, postala tudi politična. Hvala, gospod Kelom, ker eh, ste se držali časa za govor. Gospa Sevaljo Silan je naslednja. Hvala, veseli me, da sem eh, z vami. Sem ena od novih poslank, ki ste jih tudi omenili. Prej pa sem bila osem let švedska poslanka in sem bila tudi članica odbora za zunanje zadeve na švedskem. Številne delegacije smo poslali v Somaliland in eh, mislim, da ste eh, zgled demokratičnosti eh, v tem delu Afrike. Vprašanje, ki ga želim postaviti, pa je naslednje in zadeva Puntland. To je sosednja država, ki pa ima zelo drugačen status. Eh, srečala sem se s številnimi ljudmi iz Puntlanda. Eh, rekli so, da si pravzaprav ne želijo neodvisne države, si pa želijo visoko stopno avtonomije. Zanima me, kakšen je vaš odnos, eh, kakšno razmerje imate s Puntlandom, ali si tam prizadevajo za neodvisnost ali pa so še vedno zadovoljni z večjo avtonomijo. Thank you, Chairman. Um, odlo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj povem, kako veseli smo, da ste tu, gospod minister, za delegacijo. In mi verjamemo v eh, Somaliland in ta eh, vira ne prihaja samo od vaše diaspore, ki živi po mnogih državah eh, članicah Evropske unije. Danes je dan Združenih narodov za demokracijo in eh, priznanje Somalilanda je dobra tema za danes. Eh, jaz sem eh, gostoval to delegacijo in mislim, da je pač bilo pomembno, da smo slišali eh, eh, Eh, primer eh, Somalilanda. Obstajale so pač tudi druge eh, države, ki so začasno obstajale. In pogovarjal, upam, da se bo Somaliland pozitivno gibal naprej in da bo nastala stabilna večstrankarska demokracija. Vesel sem, da nizozemska, danska, združeno kraljestvo ob eh, podpori Norveške podpirajo eh, eh, Somaliland in njihov razvojni sklad. In sodelujem tudi z neko bolnišnico v Somalilandu, in, ki se ukvarja z zdravjem žensk. In vesel sem, da je če dalje več izobraževalnih programov. Eh, pozivam vse države članice in tudi združene narode naj eh, podprejo eh, priznanje Somalilanda. Ča, tenak in jaz sva dosti krat politična nasprotnika, vendar hvala lepa za podporo Somalilandu in tej moji eh, pobudi in vabim seveda tudi vse eh, kolege, ki želijo sodelovati v naši eh, medstrankarski skupini prijateljev Somalilanda. Mi moramo najti pravzaprav podporo za to eh, državo, ki ima zelo zahodno mišljenje in na ta način bomo prinesli tudi mir v to regijo. Se pravi, čem, ker imamo samo pet minut, ker morajo potem tolmači zapustiti dvorano. Spregovoril bom o nekaterih vprašanjih eh, in moji kolegi bodo pač eh, se osredotočili potem na mm, drugo vprašanje. Najprej hvala lepa v Nemščini tistim, ki so eh, govorili nemško. Imel sem veliko čas, da sem lahko študiral v Nemčiji. Tako da govorim nekoliko nemško. spraševali ste o pogovorih EU IGAT. Somali land je bil že v preteklosti neodvisna država in se razlikuje od Južnega Sandi, eh, Sudana in Eritreje eh, ki, in drugih držav, ki so postale neodvisne potem. Eh, mi smo že bili neodvisna država in prostovoljno smo se odločili za predružitev Somali. Hoteli smo večjo eh, Somalijo z Džibutijem, z delom v Keniji in Etiopiji, eh, vendar eh, ta združitev nikoli ni bila ratificirana in zaradi tega se smatramo za neodvisno državo. Smo neodvisna država, bili smo v preteklosti neodvisna država in primer naše države je edinstven primer, ki mu ne najdemo para nikjer drugje. Torej, nismo taki kot drugi, mi smo bili neodvisni, bili smo člani mednarodne skupnosti in odločili smo se za pridružitev Somaliji. Sedaj pa smo se ponovno odločili za neodvisnost, za lastno pot, želimo pa, da bi ta proces potekal skozi dialog, pogovore in ta proces smo začeli. Problem je bil, da v preteklih letih ni bilo eh, stabilne Somalije, s katero bi se lahko pogovarjali. V Somaliji so bile težave in šele sedaj mednarodna skupnost priznava, da obstaja Somalija. Eh, in sedaj smo pravzaprav začeli lastne pogovore. Začeli smo jih leta 2012 in verjamemo, da bodo ti eh, pogovori privedli do prijateljske ločitve med dvema narodoma, ki sta se nekoč eh, prostovoljno združila in sedaj pač eh, vsak ponovno hoče po svoji poti in se vrniti k prejšnjemu statusu neodvisnosti. Nekdo je tudi omenil, da je Čibuti eh, država. Čibuti eh, je bil francoska Somalija tedaj in oni so se odločili, da se ne eh, pridružijo. Videli so namreč probleme v Somaliji tedaj in francoska vlada jim je svetovala in zato se je Čibuti odločil za samostojnost in da ne bodo pač del tega procesa, ki ga imamo sedaj. Omenil sem, da imamo sedaj dobro vlado, stabilno vlado, demokratično in mislim, da izpolnjujemo vse zahteve državnosti. Imamo ozemlje, prebivalstvo, imamo dogovore z EU in drugimi državami Eh, imamo odlične odnose s sosedi, imamo ambasade v številnih državah po svetu in eh, sprejemajo naše potne liste in v mnoge države potujemo z našim potnim listom. Mi eh, se vidimo kot neodvisna država. Zaradi pomankanja priznanja in ker pač nismo člani Združenih narodov in podobnih organizacij, imamo številne Eh, težave, eh, ko gre za vprašanje razvoja in podobno. Rad bi izpostavil dejstvo, da Puntland eh, je del Somalije. Puntland je del italijanskega dela Somalije. Oni so se odločili, da bodo del tega. In Somalija ima sedaj federalno obliko in eh, eh, Jubiland, Puntland eh, so del tega. Puntland je del Somalije. Je v okviru italijanskega dela Somalije. Somaliland pa je drugačen. Mi smo bili del britanskega Somalilanda in mi smo že prej imeli eh, svojo neodvisnost. Puntland torej je del Somalije in tudi ne želi uh, neke uh, eh, samostojne poti je del Somalije, je eh, federativna država. Somaliland eh, pa je že prej imel svoje meje, svojo neodvisnost in mi verjamemo, da nas morajo priznati na tej podlagi. Vsekakor želimo imeti politični dialog eh, eh, z našimi partnerji. Imamo stike z Džibutijem, Ugando, imamo eh, ambasade v vseh sosedah. Evropska unija nas mora razumeti, Evropski parlament mora razumeti, Eh, naš položaj, zgodovino Somalilanda, želimo podporo, ker mislim, da smo dobro opravili stvari. Eh, mislim, da bi bilo slabo, eh, če bi se vse kompenziralo z vojno. Poglejmo, mnogi veliko investirajo v Somalijo, Južnoafriško republiko in tako naprej, ki so pač člani. Torej, poznam eh, probleme miru in stabilnosti. Sodeloval sem tudi pri misiji v Darfurju. Eh, in drža, to je pomembno za države, ki ima, so eh, nemirne. Eh, če pa imate mirne eh, države, eh, ki stvari urejejo, potem jih je treba nagraditi. Dostekrat pa na take države pozabijo takšen pa je svet in upam, da bo Evropski parlament spodbujal tiste, ki so dobro uh, storili, ki so dobro delali. Treba jim je dati spodbudo in tudi eh, pohvalo in eh, nagrado za nadaljno prot. Sedaj bi pa dal eh, besedo eh, svojim kolegom, če vas ne moti, gospod predsednik. Okay. Okay. Lo siento, pero no tenemos más tiempo. Se opravičujem, vendar pa nimamo več časa. Conteste una, una respuesta y... Samo še vaš odgovor, prosim. Samo en odgovor, ker morajo tolmači oditi. Right, well, uh, well, thank, thank, thank you very much. Najlepša hvala. glede vprašanja berberov. E, torej, tu gre za izvoze e, in izvoze. Sedaj se uporablja samo e, džibut, letališče e, v Džibutiju, ki pa ne more izpolniti e, vsega, kar se pričakuje. E, in Berbera je lahko tu zelo primirno. Eh, stečišče je lahko zelo pomemben koridor. Potem pa plinovod, eh, eh, to ste tudi spraševali, kitajska podjetja bodo, mislim, da leto začela izkoriščati plinska polja in Berbero bodo lahko pravzaprav izkoristili tudi za izvoz plina. Mi imamo tudi naftna podjetja Ganel in še druga, ki imajo koncesije za izkoriščanje nafte v Somalilandu. E, imamo pa še nekaj drugih podjetij, ki se ukvarjajo z minerali. Najlepša hvala delegaciji Somalilanda. Se opravičujem da nam je zmanjkalo časa. Najlepša hvala tolmačem za vaše potrpljenje. Vidimo se 26. januarja ob 3. popovdne. Thank you very much.